Dear colleagues. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Meeting. Predlagam, da začnemo sestankom. With, with 15 minut že zamujamo. you. Thank you very much. Najlepša hvala vsem, da ste prišli na sestanek odbora regij. Vesela sem, da vas ponovno vidim. Po glasovanju pričakujem, da bo v dvorani še več kolegic in kolegov, verjetno čez nekaj minut. Najprej bomo sprejeli dnevni red za današnje zasedanje. Ima kdo kakršen koli komentar? kakšna pripomba, ne, potem je dnevni red sprejet. Sprejetje zapisnika se je 13. in 14. julija. Predlagam postopek kot običajno, torej če do konca sestanka ni nobenih pripomb, bo zapisnik sprejet. Četrta točka na dnevnem redu je tehnična, vendar zelo pomembna. Gre za sprejetje osnutka časovnega razporeda seje odbora regij za leto 2016. Osnutek časovnega razporeda ste verjetno videli. Predvsej kompleksno je pripraviti osnutek časovnega razporeda za vse odbore. Mislim pa, da smo za prihodnje leto pripravili boljši osnutek kot v letošnjem letu. Manjkrat se bomo srečevali ob četrtkih, večinoma bomo zasedali ob torkih in sredah. Mi smo predlagali, da bi prihodnje leto večkrat zasedali v ponedeljek in torek, gospa Vana. Hvala, zelo kratka pripomba. Rekli ste, da bomo manjkrat zasedali ob četrtkih. Pa vseeno vidim, da so predvideni številni četrtki morda bi v naslednjem letu potem lahko pripravili boljšo časovnico. Nekoliko manjkrat se bomo sestajali ob četrtkih. Gospa Krel? Äh, eh, ja, dejansko je predvidenih, so predvideni še trije četrtki do pol sedmih popovdne. Uh, eh, mislim, da bi morali primerjati vse skupaj z drugimi odbori, mislim, da imamo mi še vedno več sej ob četrtki kot drugi odbori in uh, ne vem, zakaj bi to kar tako sprejeli. Uh, morda bi lahko tu in tam organizirali še zamenjavo s kakšnim odborom ali pa bi poskrbeli vsaj za to, da bi ob četrtkih imeli manj dela, tako da bi lahko seje vse nekoliko skrajšali. Hvala. Če ni nobenih dodatnih pripomb, lahko povem, da bom sama pisala vsem tistim, ki so odgovorni za pripravo te časovnice. Povedala bom, da imamo precejšnje težave s sestanki ob četrtkih. Bomo prosili za spremembe, če je to še možno. Se strinjate s tem? Dobro, hvala. končno različico te časovnice boste prav tako prejeli. Peta točka na dnevnem redu. Sporočila predsednice, zelo kratka bom, zgolj tri informacije imam za vas. Gospa Monika Smolkova se je upravičila, danes je ni z nami. Hvala lepa za to obvestilo. Druga informacija. Danes dopolne je potekal sestanek koordinatorjev tik pred glasovanjem. Sprejete odločitve vam bomo poslali po elektronski pošti čim hitreje. Še pred koncem sestanka, torej danes. In zadnja informacija, ki jo imam za vas. 15. oktober bo parlament soorganiziral slovesen podpis nove konvencije županov. Zato bomo organizirali posebno srečanje. Ta pobuda je namenjena temu, da bi združili svoja prizadevanja na področju energije in podnebnih sprememb, te dejavnosti povezali tudi z lokalnimi ukrepi, z delovanjem državljanom. Več kot 6000 evropskih mest in občin sodeluje v tem podoben dogodek je parlament organiziral tudi leta 2013, ne vem, morda ste se nekateri tega odeležili. Bo pa ta dogodek potekal med Evropskim tednom odprtih vrat za regije in mesta. To so informacije, ki bi jih danes imela za vas. Skušala sem biti čim hitrejša, z nami je namreč kar nekaj gostov. Prva vsebinska točka na današnjem dnevnem redu pa se nanaša na izmenjavo mnen z Kamil Žira iz Luksemburga. Pogovarjali se bomo o trajnostnem razvoju in infrastrukturi. Z luksemburškim predsedstvom sem že začela sodelovati. Včeraj sem spregovorila na konferenci, kjer smo obeležili 25 let interrega. Hvala lepa luksemburškemu predsedstvu za povabilo. Mene seveda zanima veliko več v zvezi z prednostnimi nalogami luksemburškega predsedstva. Besedo pa predajam državnemu sekretarju za trajnostni razvoj in infrastrukturo. Po tem uvodnem nagovoru bodo seveda sledila vprašanje in odgovori. Naj vas opozorim, da bo vsak imel omejen čas za govor. Gospod Žira, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim dejavnosti z področja urbane politike, teritorijalne kohezijske in kohezijske politike v času luksemburškega predsedovanja. Naj začnem s teritorijalno kohezijo in urbano politiko skupaj s prijatelji iz Italije in Latvije smo v letu 2013 pripravili program predsedstev, torej program trija na področju urbane politike in kohezijske politike. Kolikor vem, do tega ni v preteklosti še nikoli prišlo. Luksemburg ima v tem triju posebno funkcijo, kajti z delom moramo zaključiti novembra Nas zanima predvsem to, kako lahko na področju teritorijalne kohezije dosežemo zastavljene cilje. O vseh teh zadevah smo se pogovarjali že leta 2009. Mi se trenutno ukvarjamo predvsem s čim bolj učinkovitim izvajanjem sprejetih zavez. Pripravljamo tudi referenčni okvir posameznih ukrepov skupaj z ostalimi ministri. Želimo si izboljšati teritorijalno kohezijo v Evropski uniji. Predsedstvo se osredotoča predvsem na tri ključna področja v okviru teritorijalne kohezije. Pripravljamo strateško razpravo o teritorijalnem razvoju in o scenarijih na tem področju. V času svojega predsedovanja bi radi dodatno raziskali potencial, ki ga ima politična razprava o evropskih teritorijalnih scenarijih. Mislim, da bo to tudi koristno za dialog za predstavniki posameznih sektorjev. Mi menimo, da je to bolj instrument, s katerim lahko posodobimo teritorijalno agendo do leta 2020. Strinjamo se, da moramo splošne politične prednostne naloge vključiti tudi v teritorijalno kohezijo. Pomankljivo strategije EU 2020 je ta, da ne priznava dovolj teritorijalne razsežnosti. Akterji na regionalni in lokalni ravni so tisti, ki poganjajo razvoj, zato moramo sodelovati z njimi, da tudi med njimi ustvarimo ta občutek lasništva te politike. Nadalje želimo razviti tudi okvir pravnih določb, spodbuditi čezmejno sodelovanje, s tem želimo okrepiti konkurenčnost in rast v čezmejnih in obmejnih regijah, izboljšati želimo tudi življenjske pogoje državljanov. Nova evropska uredba bi zato morala predstavljati nov instrument, s katerim bodo lokalni in regionalni organi državam članicam ponudili rešitve, kako preseči regulativne ali pravne ovire. Ta rešitev bi morala temeljiti tudi na standardih in zakonodajnih okvirih držav članic. Ta nov pravni okvir bi moral biti izvedljiv tudi pri posameznih čezmejnih primerih. Mi želimo najprej zbrati posamezne primere v zvezi s tem, kje se pojavljajo ovire pri čezmejnem sodelovanju. Preučiti želimo tudi možnosti za ustvarjanje tega novega urodja, oblikovati želimo postopke, ki bodo državam članicam pomagali pri izboljševanju pristopa tudi znotraj okvira IGC. IGTC-ja s tem ne bomo nadomestili, mislimo pa, da je instrument IGTC dopolnilni instrument. Vloga manjših in srednje velikih mest je zelo pomembna pri nadaljem razvoju Evrope. V političnem in znanstvenem diskurzu se manjša in srednje velika mesta kar nekoliko pozablja, čeprav imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja pomembno je, da se pogovorimo o teh policentričnih regijah, kako lahko manjša in srednja velika mesta čezmejno sodelujejo, zato da skupaj dosežejo kritično maso in postanejo metropolna regija. To jasno kaže na to, kako tesno so povezane tako teritorijalne kot urbane politike. Kar zadeva same politike. Trenutno se veliko pogovarjamo o urbani agendi želimo okrepiti urbano razsežnost v Evropski uniji. Tudi to vrstne ukrepe smo namenili predvsem temu, da okrepimo urbano agendo. V urbani agendi se veliko ukvarjamo z vprašanji, ki jih moramo razrešiti na evropski ravni, kajti Evropa lahko prinese dodano vrednost. Tesno sodelujemo tudi s prihajajočim nizozemskim predsedstvom. Nizozemska je tista, ki vodi v tem procesu. Največje mesto v Luksemburgu ima 100 tisoč prebivalcev, tako da je verjetno res bolje, da naslednje predsedstvo nizozemska vodi delo na tem področju, ker so večji. Naslednjo pomlad bomo organizirali tudi velik dogodek s tem v zvezi. Tudi parlament je doprinesel svoj košček delu s tem, ko je pripravil poročilo na to temo. Urbana agenda je namenjena tudi majhnim in srednje velikim mestom, pri čemer ne smemo pozabiti na podeželje. Na podeželju še vedno živi ogromno evropskega prebivalstva, tudi podeželje ima na nekaterih področjih še vedno velik potencial za razvoj, decentralizirana proizvodna energija, naprimer kar je z vidika dolgoročnih ciljev še posebej pomembno. Kar zadeva interreg, lahko omenim, da smo v zadnjih dveh dnevih kot predsedstvo organizirali konferenco v Luksemburgu, na kateri je sodelovalo več kot 5000 oseb iz 28 držav članic. Poslovili smo 25. obletnico interrega. Slišali smo več političnih in drugih izjav. Ta konferenca se je izkazala kot odlična priložnost za to, da ocenimo, kako se je politika spremenila, odkar je bila prvič zasnovana. Leta 1990 smo oblikovali Interreg, pogovarjali smo se tudi o tem, v katero smer naj gre Interreg v prihodnje. Rezultate, do katerih smo prišli na tej konferenci, bodo obravnavali tudi na svetu za splošne zunanje zadeve novembra pozdravljamo sporočilo in akcijski načrt Evropske komisije v zvezi z makroekonomsko strategijo za alpsko območje. Veseli smo, da bomo na novembrskih svetih lahko sprejeli sklepe s tem v zvezi. Poskrbeti je treba za ustrezno sklajevanje z naložbenimi in strukturnimi skladi. Zauzeti moramo integriran pristop. Če se sedaj dotaknem kohezijske politike. Luksemburg črpa manjšo količino sredstev iz strukturnih skladov, vseeno pa predsedstvo močno verjame v evropsko dodano vrednost, ki jo prinaša kohezijska politika. Podpiramo ključne elemente zadnje reforme kohezijske politike. To smo sprejeli v programskem obdobju 2014-2020. Rekli smo, da moramo uskladiti instrumente s prednostnimi nalogami, ki smo si jih zastavili v strategiji EU 2020 in v evropskem semestru. Povečati moramo učinkovitost vseh teh ukrepov. Svet se veliko ukvarja z izvajanjem zakonodaje. Beležimo tudi napredek, ki smo ga dosegli na ravni posameznih držav članic. Predsedstvo si resnično prizadeva za to, da bi spodbujali regionalne politike. Sodelovali bomo z vsemi tudi na podlagi vsega dela, ki so ga opravila predhodna predsedstva. V programskem okviru 2014-2020 se bomo veliko ukvarjali tudi s preostalimi delegiranimi akti, pripravili bomo nove svežnje. Predsedstvo namerava poiskati nove rešitve tudi na področju kohezijske politike. Z veseljem vam lahko povem, da je svet sprejel odločitev, da bomo hitreje začeli izvajati predlog komisije za oblikovanje uredbe o skupnih določbah. To so izredni ukrepi, glede na to, da je kriza v Grčiji povzročila hude težave, si resnično želimo, da bi strukturnih in naložbenih skladov čim hitreje Grčiji dali pomoč za naložbe na terenu. Želimo si, da bi upravičenci do teh sredstev sredstva prejeli čim hitreje. Vem, da tudi odbor regiji stremi k doseganju istih ciljev, zato bi rad izkoristil to priložnost in se zahvalil članom in članicam odbora za zelo plodno sodelovanje. Zelo hitro smo dosegli sporazum, upam, da bo tudi izvajanje sporazuma učinkovito. Verjetno veste, da smo včeraj na Koreperju uspeli najti tudi rešitev za težave, ki so še ostale. Sedaj pa še svet za splošne zadeve. Mi smo kot podlago za svoje delo uporabili vse tisto, kar je doseglo italijansko predsedstvo na področju kohezijske politike v lanskem letu. Mi si želimo, da bi bile razprave o kohezijski politiki bolj strukturirane, tako v svetu, pa ne zgolj takrat, ko se razpravlja o novih uredbah, temveč nasplošno. Na sestanku bomo govorili o naslednjih tematikah. Predstavili bomo sklepe sveta o prispevku evropskih strukturnih in investicijskih skladov pri spodbujanju prilagajanja na podnebne spremembe in blaženju podnebnih sprememb. Luksemburško predsedstvo je skušalo podnebne spremembe vključiti v skoraj da na vse vsa zasedanja sveta, tudi ECOFIN se je pogovarjal o podnebnih spremembah na svetu za kmetijstvo. Prav tako podnebne politike ne moremo prepustiti zgolj ministrom za okolje, upoštevati jih moramo tudi na drugih političnih področjih. Kohezijska politika bo po mojem mnenju srednjega pomena tudi pri izpolnjevanju prednostnih nalog Evropske unije, ko gre za podnebne spremembe prilagoditi se moramo na podnebne spremembe. Pripravljamo se tudi na konferenco COP21 v Parizu, ki bo potekala ob koncu leta. Na svetu za splošne zadeve bomo povdarili tudi dodano vrednost, ki jo predstavlja sodelovanje med posameznimi regijami, torej interreg podpiramo, kakšna je dodana vrednost interrega, kakšna je prihodnost evro interrega. O tem je govorila že predsednica v uvodu na konferenci ob 25. obletnici Interrega, ki je potekala v zadnjih dveh dneh v Luksemburgu. Smo veliko govorili o tem, po mojem mnenju bo prihodne Interreg še bolj pomemben za doseganje kohezijske kontinuitete v Evropi. Na svetu za splošne zadeve bodo govorili tudi o poenostavitvi, to je precej kompleksna zadeva. Komisija bo pripravila tudi skupino na visoki ravni, svet pa mora predstaviti svoje pričakovanja in prednostne naloge na katere naj bi se potem osredotočila skupina na visoki ravni. Naš program je po mojem mnenju ambiciozen, ampak pripričan sem, da bomo do konca leta uspeli izpolniti vse zastavljene cilje. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Sedaj dobijo besedo koordinatorji. Čas imate omejen. Bom dolgo zgodbo skrajšal. Luksemburško predsedstvo je še eno v dolgem nizu predsedstv, ki smo jih gostili. Hvala lepa za vse pripombe. Omenili ste svet za splošne zadeve. Zelo pomembno je, da sklepe iz Rige neposredno potrdite. Gre za sklepe o urbani agendi. Kdaj boste začeli izvajati te ukrepe? Italijansko predsedstvo se je veliko ukvarjalo s tem. Kolikor vem, ni predvideno neformalno zasedanje ministrov, ki bi se pogovarjali o koheziji. Zato me zanima, ali se bo svet za splošne zadeve pogovarjal o teh zadevah lahko poveste kaj več o tem? Naslednje vprašanje, pravzaprav pripomba glede teritorijalne razsežnosti in razprave z tega področja. Mislim, da je to zelo pomembno. To smo pravzaprav pogrešali v šestem kohezijskem poročilu, ki ga je pripravila komisija. Dobro je, da ste sami izpostavili to tematiko, zagotovo bodo tudi kolegi povedali kaj več. Teritorijalno sodelovanje bo prihodnje še bolj pomembno, mislim, da je to vrstno sodelovanje tipično prav za Evropo in pomembno za državljane. Niste omenili EFSI-ja, Evropskega sklada za strateške naložbe. Luksemburg je tisti, ki vabi ljudi v Evropsko investicijsko banko, zato da se oživi ta sklad. Luksemburg bo zadolžen na nek način za to delo ključnega pomena za nas pa so sinergije med novim skladom in ostalimi skladi. Ali bomo pri tem novem skladu zgolj izbirali zadeve, ki so nam najbolj všeč, o tem smo se veliko pogovarjali tudi v okviru drugih sestankov. Ja, Hvala lepa. Vesela sem da ste omenili te tri točke, s katerimi se želi ukvarjati vaše predsedstvo. Občutek imam, da pa nekoliko sledite oziroma zaostajate za parlamentom pri vaših prednostnih nalogah. Mi smo že na začetku našega um, tega obdobja to imenovali za prednostne naloge in želeli smo si intenzivnejšega sodelovanja z svetom pri teh prednostnih nalogah. Če želite strateško razpravo o teritorijalni koheziji, me zanima, eh, katere vsebinske točke bodo tukaj najbolj pomembne, eh, razseljevanje, gospodarstvo, eh, demografski razvoj. Potem drugič, če sem prav razumela, želite spremembo uredbe o čezmejnem sodelovanju. To pozdravljam. Ampak če želite podpirati tam manjše infrastrukture ali boste za to tudi zagotovili sredstva, kajti ob pogajanjih smo želeli povišanje sredstva za čezmejno sodelovanje in svet tega predloga ni podprl. Eh, potem eh, mi smo sprejeli tudi poročilo o razvoju mest in upam, da boste to poročilo upoštevali pri svojih nadaljnih razpravah. Eh, želela bi si tudi naslednje. Želim si, da bi svet naslednji teden končno sprejel odločitev o beguncih, ki nam trkajo na vrata ali pa so že tukaj. Želela bi si pobude za večjo fleksibilnost držav članic, tako da bi lahko um, izkoristili tako socialni sklad, kako tudi sklad za razvoj podeželja, zato da bi lahko begunce oskrbeli, jim uh, priskrbeli zdravstveno oskrbo, izobraževanje in tako naprej. Vse ta problem čez nekaj tednov ne bo izginil, s tem se bomo ukvarjali še mesece in leta. Um, res mislim, da potrebujemo neko pobudo za to, da bi lahko na bolj fleksibilen način upravljali s temi sredstvi. Dobro, o tem bodo na koncu še vedno odločali države članice, ampak to bi res bilo potrebno. Hvala lepa, gospod Tomašič. Hvala lepa. Hvala lepa. Mene zanima pravzaprav zgolj ena zadeva včeraj so na Hrvaško začeli prihajati begunci, nekje 8 tisoč jih je prišlo, pričakujejo pa jih še med 10 do 100 tisoč. Za majhno Hrvaško, ki ima 4,2 milijona prebivalcev, bo to resnično katastrofa. Zanima me, ali se boste tudi sami vključili v reševanje problema z begunci, ali boste pomagati tudi malim državam, ki se s tem problemom soočajo. Hvala. Thank you. Mister Van. Hvala, gospod Van. Gospod Van Milteburg. No, no, no, no. Okay. Uh, thank you, Chair. Um, and... Hvala. Gospa predsedujoča, pozdravljam predstavnika Luksemburškega predsedstva. Hvala za vaša pojasnila. Eh, te tri točke, ki bi jih lahko vključili v sklepe sveta, so zelo relevantne. Dobro, da ste omenili tudi blažitev podnebnih sprememb. To je pomembna točka, ki bi jo morali upoštevati, ko govorimo o eh, uporabi naših investicijskih in strukturnih skladov. Eh, imam nekaj vprašanj. Prvič, mislim, da bi bilo škoda, če bi izgubili teh šest mesecev v času luksemburškega predsedstva in bi samo čakali na nizozemsko predsedstvo, zato da bi eh, revidirali izjavo o urbani agendi. Mislim, da bi se morali z, povezati z nizozemskim predsedstvom, uh, in eh, pripraviti nek strateški načrt, tako da bomo lahko začeli za to urbano agendo ob začetku naslednjega leta. Drugo vprašanje. Luksemburg ima veliko izkušenj na področju politike trga dela, tudi ko gre za čezmejno mobilnost delavcev. Kakšno je vaše mnenje, kako bi lahko spodbudili vzpostavitev resnično evropskega delovnega trga, zlasti v čezmejnih regijah? In pa zadnja točka. Dobro, poenostavitev je seveda zelo pomembna. Eh, vendar pa prosim, da, tem, da upoštevate, da je pomembno, da se o tem pogovorite eh, z vašimi kolegi, ko gre za poenostavitev samega upravljanja skladov. Eh, tukaj majhna in srednja velika podjetja od nas pričakujejo neke nove ukrepe, rezultate. Zadnje, kar želimo v Evropi, je to, da bi odgnali majhna in srednja velika podjetja oziroma jih odvrnili od tega, da bi eh, koristila eh, strukturna sredstva, strukturni sklad, oprostite. Gospod Omar že. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa tudi ministru, ker je danes z nami. Hvala, da ste se pripravljeni pogovarjati z nami o vseh teh zadevah, splošne zadeve. Za naš odbor je zelo pomembno, da organizirate neformalni svet za kohezijsko politiko. Mislim, da ste s tem tudi pokazali, da je za vas kohezijska politika res prednostna politika. Tudi sami ste rekli, da je kohezijska politika ena od najbolj pomembnih evropskih politik. Kot ste že sami povedali, je Luksemburg država, ki zelo malo črpa sredstva sredstva iz teh skladov. Zato smo še toliko bolj hvaležni, da ste se pripravljeni tako aktivno lotiti te tematike. Izpostavili ste kar nekaj pomembnih zadev. Sam bom začel s tistim vprašanjem, ki se mi zdi najbolj pomembno za Evropo, pa tudi za regije v Evropi. Kaj se dogaja s prilagajanjem na podnebne spremembe? Decembra bo potekala v Parizu konferenca Danes vemo, da če bomo presegli segrevanje ozračja za dve stopinji, bomo nosili precejšnje posledice. Vse regije bodo prizadete, tudi gladina oceanov se bo verjetno dvignila nekje do pet metrov. Celotna regionalna politika bo verjetno zaradi tega destabilizirana veliko infrastrukturnih projektov, pa tudi same infrastrukture in osi takšnih in drugačnih je postavljenih na obaljnih območjih, zato bi bila višja gladina vode lahko za to infrastrukturo nevarna. Zanima me, ali bo vaš predsedstvo pripravilo ustrezno regionalno, pa tudi evropsko strategijo prilagajanja na podnebne spremembe. Druga zadeva, tudi sami ste jo spostavili. Vprašanje migracij. To vprašanje je trenutno prevladojoče vprašanje. Kot veste, se soočamo z velikim problemom zaradi beguncev. Begunci so že povzročili precejšno nestabilnost pri izvajanju regionalnih politik potrebujemo ustrezne rešitve. V Italiji so že našli rešitve, naprimer tudi za vprašanje beguncev. Zanima me, ali bo ste vi kot predsedstvo upoštevali tudi predloge komisije v smislu, da bi sredstva iz kohezijske politike uporabili tudi za reševanje tega prednostnega problema, v mislih imam sprejem beguncev. Še zadnja točka, ki ste jo sami prav tako izpostavili. Grčija. Evropski parlament se je zelo hitro odzval, svet prav tako. Hitro smo se odzvali tako pri Grčiji kot pri beguncih in kot lahko vidimo, je kohezijska politika tista, ki bo lahko nemudoma ponudila pomoč za to, da se ublažijo katastrofalni učinki nekaterih politik, ki so se vodile tudi na evropski ravni. V vsakem primeru lahko računate na podporo odbora regiji, ko boste iskali rešitve, ki bodo tudi bolj proaktivne. Hvala. Thank you, thank you very much, Mrs. Vana. Hvala, gospa Vana. Hvala lepa. Eh, lepo pozdravljeni, gospod generalni sekretar v našem odboru. Hvala lepa za vaše, za vaše uvodno izjavo pozdravljamo dejstvo, da si Luksemburško predsedstvo želi dolgoročnega strateškega pristopa k kohezijski politiki. Dejansko tukaj ne gre samo za tehnično izvajanje strukturnih skladov, gre za socialno, gospodarsko in teritorijalno povezanost Evrope in uh, to kaže na to, kakšen pomen imajo strukturni skladi v kohezijski politiki, zlasti sedaj v času krize, ko eh, v nekaterih državah prihaja največ sredstva za javne investicije ravno iz strukturnih skladov. Dobro je, da skušate o tem zato dolgoročno razmišljati. Govorili ste tudi o, o eh, podnebnih spremembah. Jaz vas tukaj sprašujem naslednje. V programu Luksemburškega predsedstva Eh, je zapisano nekaj o zelenitvi evropskega semestra in to se mi zdi obetajoč pristop. Ali lahko o tem poveste kaj bolj konkretnega, kakšne konkretne pobude boste tukaj ponudili? Eh, pa še eh, o dveh področjih bi vas poprašala. Čezmejno sodelovanje, govorili ste o novi uredbi, kaj točno imate tukaj v mislih in kakšno časovnico in pa konkretno izvajanje urbane agende, zlasti za manjša in srednje velika mesta. Nekaj več pojasnil v zvezi s tem. Potem opazila sem tudi, da ste v programu v spredje postavili enakost med spoloma. Mislim, da bi tukaj morali marsikaj nadoknaditi tudi na področju kohezijske politike in da bi se morali bolj osredotočiti na to načelo. Zvana. Hvala, gospa Damato. Hvala. Hvala lepa luksemburškemu predsedstvu. Hvala, da ste danes z nami na tej seji. Ne bom ponavljala pripomp, ki so jih podali že predhodni kolegi. Nekaj bi vas posebno rada vprašala. Med prednostnimi nalogami ste navedli tudi to, da je treba spodbuditi naložbe ter s tem okrepiti rast in konkurenčnost. Zanima me, na kakšen način nameravate izvajati v praksi ta slavni sklad EFSI v višini 315 milijard evrov. Zanima me, ali boste upoštevali tudi mnenje držav članic, kakšno je mnenje komisija, že vemo. Zanima me, kaj lahko pričakujemo z vidika rezultatov na kratki rok. Hvala. Other... Hvala. Želi še kdo drug besedo? Najprej so torej bili na vrsti koordinatorji. E, to je bil prvi krok vprašanj, tako da lahko damo besedo spet našemu gostu, potem pa boste lahko preostali e, poslanci zastavili vprašanja. Hvala lepa. Skušal bom kar najbolje odgovoriti na vaše vprašanje. nismo še organizirali neuradnega srečanja na temo kohezijske politike. Eh, lahko vam povem, da je bilo zelo težko sploh organizirati um, ehm, gajer, na katerem bi lahko obravnavali to temo. Eh, če začneš eh, predsedovati v drugi polovici leta, ti zmanjka avtomatično dva meseca, zato nismo našli priložnosti za takšno neuradno srečanje. Uh, Vesel sem, da gospod Nistelroj podpira našo idejo o bolj dolgoročnem pogledu na teritorijalno sodelovanje in eh, na posledice in vplive te politike. Temu v preteklosti nismo posvečali dovolj pozornosti in vse v našem mm, predsedstvo si bomo za to prizadevali. Eh, no, eh, lahko vam zagotovim, da se s tem ne bomo ukvarjali samo luksemburžani. Strinjam se z vami, škoda bi bila, če EFS, eh, pri EFSI-ju ne bi poskrbeli za potrebne sinergije, če ne bi našli Eh, dovolj sredstev za to, da bi lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Ne samo gospodarske cilje, tukaj govorim tudi o ekoloških problemih, o eh, socialnem vidiku. Upam, da bomo uspeli poskrbeti za te sinergije. Gospa Krel, hvala za vašo podporo eh, našim trem prednostnim nalogam. Včeraj je potekal seminar Interreg in uh, takrat in, uh, govorili smo o tem, kako je včasih bil denar skoncentriran v Bruslu in potem uh, je nekdo lahko zaprosil za sredstva, če je imel dobro idejo, kako uh, začeti z nekim projektom v svoji regiji. Sedaj pa razumemo, da če želimo dolgoročne gledano investirati evropski denar, potem moramo imeti jasno vizijo, kaj želimo in kam gremo. In jasno je, da se to mora začeti pri glavi. Če ne vemo, kako bi naj Evropa teritorijalno zgledala čez 20 ali 30 let, kako naj potem sploh oblikujemo našo kohezijsko in drugo politiko saj ni vseeno, kje bomo izgradili železnice, kje bomo izgradili avtoceste, vse to ima velik učinek na teritorijalni ravni in če ne bomo imeli jasne vizije, eh, potem to ne bo imelo smisla. fließen kann in diese strategische politische Diskussion. Um, ehm, vse veste, da smo v Luksemburgu gradili veliko železnic, tudi železnic za tramvaje. In uh, eh, potem smo analizirali tri scenarije. Uh, ponekod smo analizirali samo stanje v metropolah, po drugi strani um, omrežje tako imenovanih second tier cities in uh, potem še tretjič uh, posamezne regije. Tukaj imamo tri različne scenarije, In uh, glede na to, za kakšen scenarij se bomo odločili, bomo potem uh, tudi odločili o naših politikah in o tem, kako investirati naš denar, naša sredstva. Se pravi, ne začenjamo z ničle. Ähm, der Blick hinter die Karten oder unter die Karten geredet, ich glaube, das ist das, was wir, äh, was wir. Äh, Tudi na seminarju Interreg smo govorili o tem. Številni izmed vas ste spraševali o tem, kako si predstavljamo dodatni inštrument za čezmejno sodelovanje. To bom predstavil tudi v odboru regi. Videl sem, da so tam člani nekoliko zadržani. Eh, dobro, jaz se zavedam, da se to ne more zgoditi od danes na jutri. To je srednjeročna do dolgoročna ideja. In eh, bolje bomo morali tudi vse sporočati na vzven, kajti očitno nas ne razumejo prav tako da zač, želim kar takoj eh, pojasniti, da gre tukaj za dodatni inštrument, ne za inštrument, ki bi vse skupaj nadomestil. Naj vam to ponozorim z um, eh, anegdoto iz mojega življenja. Sam sem bil dolgo župan v Luksemburgu, blizu belgijske meje in uh, Takrat smo razmišljali o tem, da bi odpadne vode iz neke manjše belgijske vasice uh, Eh, speljali v čistilno napravo v našem mestu. In ko sem slišal, da bi za to potrebovali državno pogodbo in da bi o tem moral, uh, moral glasovati belgijski in luksemburški parlament, potem si lahko predstavljate, da kot župan več nisem razmišljal o tem, da bi konkretizirali to idejo. In ravno za takšne primere gre. Eh, seveda moramo razmisliti o tem, kako vse skupaj urediti, ampak predstavljajte si, da bi belgijska skupnost lahko pri svoji pristojni oblasti vprašala, ali je to možno, ali je s tem izpolnjevala svoje naloge odpadni vladi, eh, odpadni vodi. In eh, eh, predstavljajte si, da bi lahko tudi luksemburška skupnost to hitro rešila pri svoji vladi in bi lahko v letu ali dveh speljali takšen projekt. Vsi govorimo o tem, kako, Evropo, kako bi Evropo približali državljanom. Sam sem zelo sodeloval pri programih eh, medregionalnega eh, sodelovanja, eh, ampak dokler ne bodo ljudje na licu mesta konkretno vedeli, kaj ti programi pomenijo, potem ne bomo dosegli napredka. Zato mislim, da potrebujemo ta dodatni inštrument tretja točka in s tem bom odgovoril tudi na nekaj vprašanj v zvezi z begunsko problematiko. Torej mislim, da sedaj ne bomo tukaj našli rešitev za ta problem velikih razsežnosti. Ampak mislim, da bi morali tukaj bolj fleksibilno uporabiti tudi strukturne sklade, zato, bi, zato da bi lahko pomagali vsem tistim, ki so pomoči potrebni. Eh, ampak eh, o tem danes tukaj ne bomo mogli odločiti. Hilton, Hilton von S. S. England. Hiltonberg from, um, from Holland. Uh, I think I have been a little bit misunderstood about your. Uh, no, uh, mislim, da ste me nekoliko napačno razumeli tudi glede uh, urbane agende. Jaz nisem rekel, da se šest mesecev tega sploh ne bomo dotaknili. Ampak smo sprejeli dogovor z nizozemskimi partnerji, da bodo oni prevzeli vodilno vlogo pri tej temi. Eh, oni imajo več izkušenj na tem področju. Skupaj z našimi nizozemskimi prijatelji pa skušamo že sedaj poskrbeti za napredek te urbane agende, jasno. Eh, no, potem še glede vprašanj o skupnem delovnem trgu. Eh, tukaj imamo nekaj dobrih zgledov, ki prihajajo iz Polske in Nemčije, pa tudi iz drugih obmejnih uh, uh, obmejnih eh, regij, eh, kako lahko z med uh, čezmejnimi programi poskrbimo za potrebne sinergije. Luksemburg je dober zgled za to. Mi vsak dan pozdravimo 170 uh, um, delavcev, ki prihajajo iz sosednjih držav in uh, to sicer ustvarja nekatere probleme na področju prometa. Uh, Geografically seen in, in the whole of Europe, so we are at your disposal when we can. Uh, uh, no, mislim, da ima uh, Luksemburg eno izmed največjih skupnosti, ki se vozi na delo v Luksemburg, uh, tako da imamo tudi nekaj izkušenj na tem področju. Uh, sam sem bil župan skupnosti, ki je imela 200 tisoč ljudi in uh, že takrat sem pridobil nekaj izkušenj na tem področju. Videl sem, kako težko je bilo uh, sodelovati v takšnem evropskem projektu. Uh, sodelovanje je bilo otežkočeno zlasti majhnim in sedem velikim podjetjem. Mislim, da bi komisija se tukaj morala bolje potruditi za to, da bi vsem omogočila sodelovanje. Bi? Kar zadeva vprašanje gospoda Omaržaja. Prav ste razumeli, podnebne spremembe so za nas resnično ključna prednostna naloga. Ne zgolj v okviru kohezijske politike. Nasplošno gledano je to za nas zelo pomembno. Verjemite mi, da smo storili vse v svoji moči, da dosežemo sporazum tudi na konferenci in da če sporazum ne bo dosežen, da zato ne bo kriva Evropa. Luksemburško predsedstvo se je sestalo tudi z Loronom Fabiusom, z ministrom in z gospodom Fabiusom se bomo še srečevali. Srečali smo se dopoldne, potem smo se popoldne odpeljali na zasedanje ministrov za okolje. V vsakem primeru Evropa ne bo tisti akter, ki bi kakorkoli zaviral pogajanja. Okrepili smo tudi dvostranske stike s posameznimi državami, s tistimi, kjer je vplivanja nekoliko več. Pri teh splošnih pogajanjih bomo skušali enkrat za vselej v tem sporazumu določiti vlogo tako regi kot tudi občin. Vsi se strinjamo, da bi bilo dobro sprejeti zavezujoč globalni sporazum v Parizu. Tisti, ki bodo ta sporazum morali izvajati, vključno z politiko prilagajanja na podnebne spremembe, pa so mesta in občine. Predsednica je prej že omenila konvencijo županov, zelo dobro je, da je Evropska komisija, za katero pravijo, da je včasih tako daleč od državljanov, razumela, da na področju podnebnih sprememb potrebujemo ustrezno politiko in da to politiko potem izvaja na lokalni ravni. Tako da lahko to konvencijo županov še nekoliko razširimo, jo naredimo bolj globalno in vanjo vključimo tudi lokalne in občinske enote iz drugot po svetu, iz Latinske Amerike, Afrike in tako naprej, lahko bi imeli neke vrste pobratenje tudi s temi občinami in mesti. To je eden od ključnih elementov znotraj naše strategije. Potem, ko bo, upam, sklenjen sporazum, bomo morali na vseh ravneh uložiti veliko več truda, predvsem pa bomo regijam in občinam morali dati veliko več sredstva, da bodo lahko te politike izvajale. Prej ste vprašali, če lahko kohezijski sklad pomaga pri beguncih. Čakamo na vrh vodi vlad in držav, kakšna bodo njihova navodila. Glede Grčije se strinjam z vami. Lahko vam povem, da smo včeraj na koreperju dosegli dogovor, sedaj pa je treba odpraviti institucionalne ovire, ki se pojavljajo na tem področju. Mislim, da je komisija pristojna za to vprašanje, zagotovo pa bomo lahko skupaj še sodelovali pri tem. Neloma sem že odgovoril na vprašanja gospe Ivana. Ja, zelenitev evropskega semestra, to je ideja, ki se nam je porodila, da bi preučili ekološke učinke drugih eh, naših politik, ki jih obravnavamo na prednostni način, eh, ras razvoj, zaposlovanje, gospodarstvo, vse namreč ima določen učinek tudi na okolje in eh, vsi vemo, da bi bilo bolje, če bi na področju okolja večkrat delovali preventivno. Torej tudi ta tretji steber eh, trajnosti, trajnostnega razvoja je treba bolje vključiti v evropski semester. Na newyorškem vrhu o trajnostnem razvoju bomo dobili določene eh, kazalnike, sklepe in od vseh evropskih institucij je sedaj odvisno, kako bomo poskrbeli za izvajanje 17 trajnostnih ciljev. Eh, ti sedaj ne veljajo samo južne države, ampak za vse nas. Pravzaprav bi morali eh, sistematično vključiti teh 17 ciljev tudi v evropski semester. Ne vem, če ste slišali, da je ustanova Bersen začela z uh, poizkusom oblikovanja teh 17 ciljev, verjetno si to lahko ogledate na njihovi spletni strani. Uh, Eh, ocenili so posamezne države, kje na lestvici med evropskimi državami ali državami OECD-ja se nahajajo posamezne države. To lahko preverite, kje se nahaja vaša država na, tem, ehm, na tej lestvici. Luksemburg se ni posebno dobro odrezal. Torej, eh, ogledati bi se morali evropski semester, 17 stranih ciljev in eh, razmisliti o tem, kako lahko to skupaj povežemo. Uh, oprostite, nisem razumel zadnje, nisem razumel zadnje vprašanje gospeda Mato. Ali bi ga lahko ponovili, prosim? Grazie. Lahko, hvala. Zanima me, kako vaše predsedstvo namerava izvajati ta slavni načrt FC, da bi spodbudili rast in konkurenčnost. Ali Imate kakršne koli ukrepe, kakšne rezultate pričakujete? Ja, tukaj še ne vidim konkretnih rezultatov. ja, to je bil pa res iskren odgovor. Sedem vas je javilo k besedi. Eh, kot vedno je naš čas omejen, prosim, da vprašanje zastavite v eni minuti, tako da bo lahko generalni sekretar potem odgovoril. Gospa Brisa je prva. Merci, eh, je voulais eh, revenir au... Hvala lepa. Zanima me, ali boste regulativo nekoliko poenostavili. Na voljo imamo tudi uredbe. In zanima me, ali bi bilo možno, naprimer, skleniti sporazume med dvema občinama, med dvema mestoma, da ne bomo vedno čakali na sporazume na državni ravni. Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo odpraviti vse ovire in omejitve. Smo znotraj Evrope, imamo skupna pravila, imamo skupne direktive. Ne vem, česa vas je strah, zakaj morajo posamezni sporazumi med mesti biti potrjeni na državni ravni. Saj ne bomo počeli kar nekaj. Prej ste omenili tudi alpsko makroregijo. Prilagajanje na podnebne spremembe je zelo pomembno. Upam, da boste več pozornosti posvetili temu vprašanju, kajti gorska območja so še posebej občutljiva. Hvala gospod Arimont. Hvala. Spoštovani luksemburški prijatelji, jaz, postaja, jaz prihajam iz vzhoda Belgije, torej smo sosedje. Pri vsakodnevnem delu se ukvarjam tudi z čezmejnimi vprašanji. Veliko ljudi iz naše skupnosti se vsak dan pelje v Luksemburg na delo in tukaj najbolj začutiš, ali enotni trg deluje ali ne. Govorili ste tudi o tem novem inštrumentu, ki me prav gotovo zanima. Um, pri vsakdanjem delu vedno znova ugotavljam, da tukaj ni napredka, ker so zakonodaje preveč raznolike in ni dovolj politične volje, da bi spremenili te zakonodaje. Sedaj ste govorili o tem novem instrumentu, eh, to ste predstavili tudi pred odborom regij, ali bi lahko tudi mi dobili morda to predstavitev? Eh, mene to zelo zanima, morda bi lahko uh, opisali kakšen konkreten pristop, eh, kaj boste tukaj spremenili za programe, kot je Interreg, je to res bistvenega pomena. Gospod Bogovič. E, hvala za predstavitev vaših prioritet. E, želel bi podariti, da se zelo strinjam s temi podarki, ki ste jih izpostavili in so vezani na policentričen razvoj v posameznih državah, tako podarili razvoj mest, kako tudi razvoj podeželja kajti pripričan sem, da je to ključ za stabilnost posameznih držav. Prihajam iz Slovenije, kjer je še več kot polovica ljudi na podeželju, eh, kjer je tudi infrastruktura na podeželju urejena in vse, kar nam še sedaj manjka, so delovna mesta nekje blizu podeželja. Eh, Podarjam te stvari tudi v povezavi z aktualnimi zadevami, kajti danes so zelo aktualne migracije, ki se dogajajo iz severa Afrike, iz bližnjega shoda in se valijo v Evropo potihoma se pa dogajajo tudi migracije znotraj Evrope, med državami, ljudje hodijo na delo v druge države, kakor tudi migracije znotraj posameznih držav, držav iz ruralnega območja proti centrom. Sam sem zagovornik tistih, ki trdimo, da vekoliko ne bomo imeli eh, stabilnih pogojev in približno enakih pogojev za delo posod, tako na podeželju, kakor v mestih, eh, bomo imeli v bodočnosti velike probleme. Mm -hmm. Podarek je še tu zelo pomemben in tudi znotraj Evrope na državah, ki se približuje Evropi, Evropski skupnosti, Zahodni Balkan. Mislim, da na njih ne smemo pozabiti tako v predpristopnih pomočeh, kako tudi v bodoči kohezijski politiki, kajti le tako bo Evropa enotna in pa tudi stabilna. Thank you. Thank you. Um, Hvala, gospa Mišel. Ja, herzlichen Dank. Um, es... Hvala lepa. Res je, da je vaš program zelo ambiciozen. Zlasti me veseli, da ste se odločili za vključitev regionalnih in lokalnih oblasti v pripravo strategije. Um, no, gospa Breso in jaz smo bili dolgo članici odbora regij in vemo, da je to že dolgo velik izziv. Zato vas lahko samo spodbudim, da tukaj končno sprejmete konkretne ukrepe. Imamo vprašanje v zvezi z begunsko situacijo. Nasplošno ste že govorili o tem, ampak ali se vam ne zdi, da bi tukaj potrebovali povezavo z regionalnim razvojem, z teritorijalnim sodelovanjem, zlasti uh, v obmejnih uh, območjih, uh, potrebujemo novo politiko preseljevanja. Eh, tukaj gre za več kot za begunsko krizo, ki je začasne narave. Preseljevanje pa pomeni, da potrebujemo tudi integracijo v družbo, nove pristope, zlasti v obmejnih območjih. Ali ima se tukaj kakšne konkretne predloge? Efrič. Gospod Efrič. Um, Hvala. Hvala verjetno se ponavljam, ampak verjetno bom se skupaj predstavil iz nekoliko drugačnega vidika. Glede podnebnih sprememb, eh, očitno eh, ste prepričani, da moramo tukaj nujno ukrepati. Ali to pomeni, da bo do mesta, kot je Birmingham, eh, dobila nove davke za prometne zameške? Eh, zamaške, da boste računali recimo za gospodinske odpadke, zato da bi dosegli vse te zelene cilje za leto 2020 in 2050. In potem še vprašanje priseljevanja. Verjetno bomo tukaj dobili vedno več ljudi, ki bodo prihajali v Evropsko unijo kako lahko tukaj organizirate kakršnokoli regionalno politiko ali kohezijsko politiko, ko nimate pojma, koliko ljudi se bo znašlo, v katerem delu Evrope, ob katerem času, eh, s tem postane ta vaš lep namen popolnoma eh, nesmiseln. Hvala lepa, gospod Zeler. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod minister, da ste tukaj in da ste tako angažirani na področju kohezijske politike. Zlasti me veseli, da ste v srčiko svojega programa postavili čezmejno politiko. V šestem poročilu o, koheziji, o kohezijski politiki smo to nažalost pogrešali. Parlament je prejšnji teden v svojem poročilu še enkrat povdaril, da je treba povdariti tudi regionalno in kohezijsko politiko v delovnem programu komisije. Um, omenili ste recimo problem čezmejnega upravljanja z odpadno vodo. Danes bi to lahko že rešili na področju zakonodaje o enotnem trgu. To bi bilo možno, če ne bi vedno nacionalna pravila regijam omejevala njihovo čezmejno sodelovanje. Uh, mangelnde Zusammenarbeit gibt zwischen denen, die Interreg. In še vedno obstajam, da ni ustreznega sodelovanja med posameznimi regijami. Tukaj treba um, še najprej poskrbiti z nekaj dodatnih uh, pojasnil, preden sprejemamo novo novo eh, pravno bazo. Potem še nekaj besed o mejah. Sedaj doživljamo, da se spet zapirajo meje. Morda bi lahko tukaj okrepili tudi sodelovanje z tretjimi državami, z našimi sosednjimi državami. Tudi tukaj bi lahko okrepili čezmejno sodelovanje, kajti te države so pogosto gospodarsko šipkejše države. Mm, skratka, dobro bi bilo, če bi lahko nadaljevali po poti čezmejnega sodelovanja, tako kot ste to opisali v svojem uvodnem govoru. Eh, Hvala lepa. Kratek bom. Sam sem bil dolgo župan, 25 let v srednjem velikem mestu. In eh, strinjam se s tem, da je treba kar največ stvari urejati na lokalni ravni. Uh, vaš primer, ki ste ga podali, je bil zelo zgovoren. Gre za jasen, jasen primer načela subsidijarnosti. Strinjam se tudi s tem, da je treba lokalne akterje bolj vključiti v iskanje rešitev, pripravljanje strategij. Omenili ste tudi pomen majhnih in srednje velikih mest. V regijah, kjer obstajajo takšna mesta, bi lahko naredili veliko. Torej, policentričen sistem je koristen za razvoj regij pozdravljam tudi to, da urbana agenda ni nekakšen izgovor za to, da bi pozabili na podeželska območja. Ehm, kokazijska politika ima jasno dodano vrednost in eh, zato moramo poskrbeti za to, da bo tudi kokazijska politika usklajena v strategijo za 2020. Gospod Novakov. Eh, Hvala lepa gospa predsedujoča, tudi sam sem bil dolgo župan, ampak vseeno imam nekoliko drugačen pogled na to, kar se, o čemer ste govorili vi. Z vidika poenostava, poenostavljanja. Veste, da včasih, če želimo stopnjo napak eh, ohraniti na enaki ravni, eh, porabimo eh, podvojeno število sredstev za to, da bi lahko hranili te napake na ravni, kot so sedaj. Hvala lepa, res ste bili kratki, manj kot minuto. To je bilo zadnje vprašanje, gospod minister. Na kratko, lepo prosim. Poskusil bom po najboljših močeh. Veliko vprašanj je bilo v nemščini, zato bom nadaljeval v nemščini. Novi legalni instrument, ki ga bomo razvili ob EVTZ. To ni konkurenčni instrument, ampak dopolnilni instrument. Oba instrumenta se bosta dopolnjevala, zato da pripravimo neko strukturo, ki bo sposobna koherentnega delovanja. Ta struktura sama pa se ne sooča z nobenimi ovirami na področju financiranja ali česarkoli že. V Luksemburgu imamo pet takšnih instrumentov in gre za sodelovanje na ravni programske opreme. To se imenuje potem večja regija, lahko upravljamo s proračunom, ampak eh, če razmišljamo o konkretni infrastrukturi, če je to nekaj, o čemer bi dejansko lahko govorili, to ne bo šlo samo z EGTC-em. Francozi načrtujejo železnico med eh, mestom v Franciji in Luksemburgom in tako naprej. Sodelovati moramo. Norme v Franciji za tran so drugačne kot v Luksemburgu. Francozi bodo morali spremeniti svojo zakonodajo, če želijo imeti tram iz Luksemburga v Tion. In tukaj odgovarjam gospe Breso. Alors, ja, no. La région française qui voudrait participer à... Gospa Breso, tisti, ki želijo sodelovati naprimer pri tem projektu tramvajom, se obrnejo zgolj na nacionalne organe in jih vprašajo, ali je ta projekt za tramvaje primeren za naše ozemlje, ali bomo morali zgraditi novo linijo, ali bomo morali upoštevati pri tem francoske ali luksemburške zakone. Pri čezmejnem projektu, se ne bomo sklicevali na tretjo zakonodajo, ki morda sploh ne obstaja. Pri tem čezmejnem projektu se bomo pogovarjali zgolj o tem, ali naj velja francoska zakonodaja ali pa luksemburška zakonodaja, če gre za projekt med tema dvema državama. In vlada bo potem lahko rekla zgolj, ja, za ta tramvaj se strinjamo, da bomo uporabljali ali francosko ali pa luksemburško zakonodajo. Mislim, da sem s tem odgovoril tudi na vprašanje gospoda Arimonda. Seveda bomo sprejeli uh, dokumente, nekaj dela smo že upravili na to temo. Do konca našega predsedovanja ne bomo prišli do cilja, zato je še preveč ovir, ampak Evropska unija potrebuje neko direktivo, zato da bomo lahko to ustrezno obravnavali in vsaka od 28 držav članic bo lahko, če bo to želela, pripravila zakonodajo, katera, katera regionalna področja sploh so upravičena do tega. Jasno je, da to ne bo veljalo za vsa področja. Jutri bi lahko govorili o tem, da pač ni mogoče prilagoditi delovnega časa v omejeno moč v eni državi na življenje v drugi državi. Govorimo o liberalizaciji, o liberalizaciji energetskega trga v Evropi, ampak eh, ne vidim, kako bi lahko iz Belgije prenesli električno energijo v Luksemburg. Je po kateri tarifi? Po belgijski tarifi ali po luksemburški tarifi? pol ure bi vam lahko našteval te konkretne primere. In sedaj še odgovor gospodu Bogoviču. Strinjam se, da moramo natančno preučiti ne samo mednarodne migracije, ampak tudi migracije znotraj Evropske unije. Sam prihajam z podeželja. Žalostno je, da toliko ljudi z podeželja zapušča podeželje, tam imajo visoko kakovost življenja, mislijo pa, da je njihova prihodnost v onesnaženih mestih, če nekoliko poenostavljam. Mislim, da imamo nov instrument, ta tretja industrijska revolucija. Internetna revolucija prinaša zelo veliko priložnosti za obmejna območja in tudi za podeželje. Če si pogledamo našo družbo, lahko vidimo dve veliki spremembi sedimo se z centraliziranih struktur na decentralizirane strukture. Poglejte, kaj se dogaja v Nemčiji na področju energije. To je dober primer decentralizacije. Po drugi strani pa se premikamo z konkurence na sodelovanje. Naprimer, pogledajte si ekonomijo skupne rabe ali ekonomijo deljenja, to uporabljajo predvsem mladi. To sta dve zelo veliki spremembi. Ti dve tendenci, torej decentralizacija in sodelovanje, sta zelo velika priložnost za podeželje nasploh, seveda pa za obmejne regije še posebej. In pogosto so podeželjska območja prav obmejne regije. V majhni državi kot je Luksemburg sem videl predvsem to, če politiki, gospodarski akterji in predstavniki civilne družbe ne poznajo teh velikih novih priložnosti, jih ne izkoristijo. In velika mesta so spet v prednosti in delovna mesta se pač oblikujejo tam. Torej, če lahko Lufthansa prevzame odgovornost v Indiji, ne vem, zakaj ne bi neko podjetje s sedežem v Franciji omogočilo, da se nekaj dela opravi na podeželju nekje druge zakaj ne bi nekdo v Belgiji, na primer, dal nekaj dela v Slovenijo in tako naprej. To so teritorijalne posledice evropske kohezijske politike. Gre za kohezijsko politiko leta 2015. Ta politika ne mora biti enaka, kot je bila leta 1990. Tako ne gre. To imam torej v mislih, ko govorimo o dolgoročnih strateških razpravah, o vizijah, o nekih scenarijih, ki temelijo na znanstveni osnovi. To je velika razprava in eh, to ni delo samo za luksemburško predsedstvo, ampak za naslednjih 15 let. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Hvala državnemu sekretarju. Zelo dobro ste prispevali k našemu znanju. Veliko smo se naučili, želim vam obilo uspeha do konca vašega predsedovanja. Vem, da si poslanci odbora regij želijo, da bi jih še naprej obveščali v svojih dejavnostih. Hvala lepa. Je, je, je pas compris. Oui,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 colleagues, I ask you again to... Sedite, prosim. Zato, da bomo nadaljevali. We have our next guest. Z nami je naslednja gostja. Sedite, prosim. Let's begin. Dear colleagues, you know that the commissioner Kretsu came... Komisarka Kretsu je bila pred dvema tednoma pri nas, predstavila je zakonodajni predlog komisije za dodatno financiranje za projekte kohezijske politike v Grčiji. To je bil uh, nujni postopek, zato smo imeli izredno sejo, ki se je, je komisarka udeležila. Danes pa se nam komisarka pridružuje za izmenjavo mnen o čezmejnem sodelovanju. Kajti Interreg praznuje 25. obletnico. V 25 letih od leta 1990 je Interreg zrasel v drugo najpomembnejšo nalogo kohezijske politike EU do leta 2020. Gre za evropsko regionalno sodelovanje. Gre za čezmejno, čeznacionalno in medregijsko sodelovanje. Spodbuja se razvoj vseh regij, še posebej obmejnih območij, ki pokrivajo približno 37 odstotkov prebivalstva Evropske unije. Interreg pokriva vseh 28 držav članic, tri države EFTA, Norveško, Švico in Lihtenštajn, šest pristopnih držav in 18 držav iz soseščine. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, proračun je majhen, manj kot 3 odstotke proračuna za kohezijo, vendar na tisoče projektov je spremenilo življenja milijone državljanov, gradimo mostove med ljudmi in organizacijami na obmejnih območjih. Komisarka je danes tukaj zato, da bi govorili o zgodbi o uspehu. Zato predlagam, da zgodbo o uspehu začnemo s kratko video predstavitvijo. To so pripravili kolegi pri Evropski komisiji, najlepša hvala in mislim, da bo to dober uvod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 You see, it, you see, it was a very short movie, but about success, success story. Zelo kratek video posnetek, ampak zgodba o velikem uspehu. In še nekaj. Nadaljujemo lahko do enih. Zato, ker smo imeli prekinitve in tako naprej. Torej, komisarka Krecu dobi besedo, da nam pove več o tej zgodbi o uspehu. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica, poslanke in poslanci. Vesela sem, da sem danes tukaj. Z veseljem sem se odzvala na vaše vabilo, da se oglasim v odboru regi na izmenjavi mnen o čezmejnem sodelovanju. Glede na to, kaj se dogaja, mislim, da je to pomemben del regionalne politike. V torek sem bila v Luksemburgu na konferenci, kjer smo praznovali 25. obletnico Interrega. Srečala sem se z nekaterimi ljudmi, ki na tem projektu delajo že dolga, dolga leta. V tem kratkem videoposnetku ste lahko videli nekaj dosežkov. Na začetku vam želim povedati, da se zahvaljujem vsem tem sodelavcem, tistim, ki sodelujejo pri Interregu ali druge, kajti to je prospevalo k bolj združeni Evropi, kjer se spoštujejo razlike, raznovrstnost pa se plodno izkorišča. So vzor za nas vse in vir navdiha, da bi še naprej sodelovali. Kakor je povedala gospa Mihajlova, Interreg je bil uveden leta 90, namen pa je bil, da bi kompenzirali uvod, uvedbo skupnega trga in oblažili vplive na obmejnih regijah. Za 15-terico EU je Interreg že dolgo znana zgodba. Tisti, ki pa prihajamo iz držav srednje in vzhodne Evrope, smo z interregom nekoliko manj časa, ampak vseeno nam je že zelo pomagal, kajti zacelili smo rane nedavne zgodovine in skupaj gradimo lepšo prihodnost za nas in za svoje otroke. Kolegice in kolegi, v 25 legih, letih je interreg vsem pomagal doseči zelo veliko napredka. Seveda, navdušeno ga podpira tudi Evropski parlament. Naj hitro predstavim pet velikih dosežkov. Mislim, da je zdaj pravi čas, da govorimo o tem, kaj ti. Ne moremo si privoščiti, da bi pozabili na te dosežke. Prvi veliki dosežek je zaupanje. Na tisoče projektov je že bilo izvedenih, naprimer projekti za spodbujanje miru in uh, zaupanja. To je osnova za vsako sodelovanje. Po mojem mnenju je obžalovanja vredno, da se nekateri oglašajo in menijo, da so vanje odgovor za vse. Skupne težave bomo rešili samo skupaj. Spoštovati moramo dostojenstvo vseh ljudi. Spoštovati moramo ranljive in tudi tiste, ki trpijo. Seveda pa moramo biti pozorni tudi na našo varnost na svoje države in tudi nase. Včeraj sem v kolegiju to povedala, sosedje so kot družina. Ne moremo jih izbirati, ampak eh, živeti moramo skupaj, razumeti jih moramo, sedeti moramo pri isti mizi in iskati moramo rešitve. Žalostna sem, ko vidim, da države ne sodelujejo da ne morejo sedeti za isto mizo, da bi rešile probleme, ki zadevajo vse. Drugi dosežek je izboljšanje povezanosti. Interreg podpira približno 3500 projektov, od mostov do obmejnih cest in drugih projektov, zato da bi razvili skupno infrastrukturo ter da bi izboljšali dostop in mobilnost čez meje. Naslednji dosežek je zdravje videli ste lep projekt na meji med Španijo in Francijo. Tam je bila zgrajena velika bolnica, ki je dobro opremljena. To je dosežek, ki spodbuja zdravje na obeh straneh meje. Mislim, da moramo vsi biti ponosni na to infrastrukturo. Kakor sem dejala, naštela sem eh, primer bolnišnice v Pujserdi in eh, na tisoče ljudi se zdravi tam, tako iz Španije kot tudi iz Francije. Naslednji dosežek je preprečevanje tveganja in zaščita. Reke, gozdovi ne poznajo meja. Nesreče so naravne ali pa jih povzroči človek in te ne poznajo meja. Naprimer poplave, donove, požari v gozdovih v Alpah so nam pokazali, kako močni smo skupaj za boj proti podnebnim spremembam in za blaženje katastrof, če vsi stopimo skupaj in združimo sile. Peti in zadnji dosežek so rast in delovna mesta. Pobude, kot so inoreg v balskem območju ali spodbujanje programov transnacionalnega sodelovanja, kažejo, da lahko interreg prispeva tudi k temu, da najdemo odgovore na pomembna vprašanja s katerimi se trenutno spopadamo. S tem zagotavljamo tudi delovna mesta za milijone državljanov, ki so trenutno brez dela. Zahvaljujoč interregu torej, so projekti deležni političnega in finančnega spodbujanja in podpore. Več kot 10 milijard evrov se bo v prihodnih letih uložilo v to smer. Sveda pa ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je treba doseči še več napredka. Še vedno nas čaka veliko ovir pravne ali upravne narave, tudi nepotrebni zapleti ovirajo čezmejne dejavnosti. V mojem mandatu se bom eh, posvečala temu, da vse skupaj preučim, podala pa bom tudi konkretne predloge v to smer. Sprožili bomo javno posvetovanje na spletu, kako bi odpravili ovire v obmejnih območjih, to bo naslednji teden, Od 21. septembra do 21. decembra bo odprto to za vse državljane EU. Javno posvetovanje bo trajalo tri mesece, zato da se bodo vsi lahko odzvali. Spoštovane poslanke in poslanci odbora regi, upam, da lahko računam na vas. Ne samo, da boste sodelovali v teh posvetovanjih, ampak da boste tudi sami podali dobre zamisli in da boste ljudi, ki živijo v obmenih, območjih spodbudili, da se javijo, da se javijo podjetja, da se javijo vsi, zato da bodo podali svoje izkušnje. Prav tako računam, da boste vi opozorili na ovire v obmejnih območjih, na katere ste naleteli vi v svojih regijah in da boste to vključili v razpravo. Prav tako pripravljamo makroregionalne strategije. Gospod Jakočič hvala za vaše poročilo, za Evropsko strategijo za Jadransko-Jonsko regijo. Makroregionalne strategije temelijo na novem pristopu, razlikujejo se od teritorijalnega sodelovanja, ki smo ga izvajali zadnja desetletja. Makroregionalne strategije sodelovanja temelijo na strateškem okviru, ki ga spremejo države udeleženke in potem je mogoče rešiti dolgoročne probleme in seveda s tem se oblikujejo tudi nove priložnosti. Prednost tega je, da dopolnjuje tradicionalne instrumente regionalnega sodelovanja, spodbuja naložbe v realno gospodarstvo, naprimer v nizkooglično gospodarstvo in inovacije. Prispeva tudi k temu, da se krepijo institucionalne zmogljivosti z oblikovanjem transnacionalnih partnerstev. Prav tako omogoča združevanje virov iz različnih um, skladov, naprimer Evropski socialni sklad, pa tudi iz različnih evropskih programov, Evropske investicijske banke in tako naprej. Vidimo lahko, kakšni so projekti transnacionalnega obsega in to se je seveda v skladu z Junkerjevim naložbenim načrtom. Ta makroregionalni projekt, ki se sprejema že od leta 2009, se je že izkazal za zelo uspešnega. Na zahtevo držav članic je komisija usklajevala pripravo več makroregionalnih strategij. Na Balckem morju in okrog Donave že beležimo konkretne rezultate. Jadransko-ionska strategija, ki je bila sprejeta lani, bo kmalo rešila nekaj pomembnih vprašanj. In na koncu še strategija za Alpsko regijo, ta je bila sprejeta julija, prvi rezultati naj bi bili naslednje leto. S temi mehanizmi bomo lahko rešili specifične izzive, s katerimi se soočajo posamezne regije. Komisija, kakor sem rekla, pozdravlja priporočilo in poročilo gospoda Jakovčiča, ko govori o Jadransko-Jonski regiji. Kolikor vem, bomo o tem govorili danes popoldan. No, ta makroregionalna strategija in tudi druge makroregionalne strategije pomenijo, da mora vsaka država članica zagotoviti ustrezna administrativna in druga sredstva za to, da se bodo strategije lahko izvajale. Makroregionalne strategije izhajajo iz izredne zahteve držav članic. In še nekaj ključnega. Države članice morajo prevzeti lasništvo nad temi projekti. Nacionalni parlamenti so lahko ključnega pomena tukaj, kajti ozaveščajo lahko o tej strategiji, o tej strategiji na notranje politični ravni, seveda pa lahko skrbijo tudi za to, da bodo vlade pozorne na to. Na voljo imajo zakonodajne instrumente, ki bi lahko služili za to. Gre za naložbene projekte in tako naprej. To je še bolj relevantno za kandidatke in morebitne države kandidatke. Zavedam se, da je predsednik Juncker dejal, da v naslednjih petih letih ne bo prišlo do širitve, vendar države kandidatke imajo samo ta okvir na voljo, zato je zelo pomembno, da jih združujemo jadransko-jonska strategija vključuje štiri države članice in štiri države nečlanice. Gre za enoten okvir, kjer se sestanejo ministri za zonanje zadeve in drugi ministri, sedijo za isto mizo, izmenjujejo si mnenja in mislim, da je naša naloga, da tem državam dajemo občutek pripadnosti in neko upanje za prihodnost. Kolegice in kolegi, smo v ključnem trenutku obstoječe strategije že zagotavljajo nove rezultate, poskrbeti moramo, da bodo rezultati prihajali še naprej, zagotavljali moramo ustrezne upravne zmogljivosti, zato da bodo realnosti in rezultati v realnosti vedno boljši. Sedaj pa še begunci. Predsednik Juncker je prejšnji teden v govoru o stanju Unije povedal, da je prva prednostna naloga begunska kriza. Gre za človeštvo in za človeško dostojanstvo. Za Evropo pa je to seveda tudi vprašanje zgodovinske poštenosti. Evropa je kontinent, kjer je skoraj vsak nekdo bil nekoč begunec. Tudi sama sem begunka, moja družina je zapustila Kišinav, ko so prišli Rusi, šli smo v Romunijo, zato da bi obdržali svojo romunsko identiteto. Zato smo odločeni, da jim pomagamo, pripravljeni smo zagotavljati pomoč iz strukturnih in naložbenih skladov. 2014 do 2020 v tem obdobju bomo zagotovili 20 milijard evrov za vključujočo rast, ki podpira socialno integracijo, tudi za zakonite migrante, naprimer razvoj stanovanj, gradnja stanovanj, skrb za otroke in obnova urbanih območij. Povabila sem tudi upravljavce Interrega, da bi govorili o tem v kontekstu novih programov. Izzivi, s katerimi se soočajo, torej gospodarska kriza, begunci in drugi izzivi, vse to nas še bolj prepričuje, da smo močnejši, če sodelujemo sodelovati moramo bolj, ne manj. Potrebujemo več Evrope, ne manj. Teritorijalno sodelovanje je način za močnejšo Evropo. Upam, da lahko računamo na vašo podporo. Skupaj nam bo uspelo. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselim se že razprave. Hvala. Thank you, Commissioner. Hvala lepa, gospa komisarka. Zelo lep govor. Najlepša hvala še enkrat. Kot običajno nadaljujemo z razpravo, vprašanja in odgovori. Najprej besedo dobijo koordinatorji, potem politične skupine, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa. Na no, občutek imam, kot da smo v veliki družini, vse najboljše, potem tam je bila torta na prosojnicah, kam pa je šla ta torta? Ja, videl sem torto na prosojnici. Ja, Interreg deli to sliko s torto, z vsemi vami, torte žal ni tu. No, hvala. Resnično se počutim tako, ko sem bil v 90-ih letih minister za regionalne zadeve, smo imeli veliko izkušenj s čezmejnim sodelovanjem. Potem sem bil tudi direktor delovnega združenja za čezmejno sodelovanje. In vsakeč je parlament, to se prav spomnim, izredno poudarjal ta del kohezijske politike. Spomnim se, da je parlament bil tisti, ki je predlagana sredstva strani sveta še povečal. Sam tako, da lahko kar potrdimo vsa ta sporočila, ki ste jih sami posredovali. Štiri točke bi rad predstavil. Prvo sem že, druga zadeva, teritorijalno sodelovanje. Vse lepo in prav, kot ste že sami povedali. Za to teritorijalno kohezijo pa se skriva nekaj, kar se nekoliko oddaljuje. Če si pogledamo šesto kohezijsko poročilo, je parlament v svojem poročilu na to temo že povedal, kaj si misli. V sedmem kohezijskem poročilu bodo stvari povsem drugačne začenjamo s teritorijalno kohezijo. To je tretje ključno poglavje v pogodbi. Gospodarsko, socialno, teritorijalno. In ta teritorijalni vidik se nekoliko odmika. Teritorijalno sodelovanje je zelo pomembno. Mene zanima zato, kaj se skriva v ozadju, kako se lahko soočimo s temi velikimi izzivi v Evropi. V Evropi imamo ogromno izzivov, tudi na področju teritorijalne kohezije. Mislim, da bi morali na tem več delati. Tretja pripomba. Omenili ste begunce, nekoliko bolj poglobljeno ste obdelali to temo. Danes dopoledne smo se že pogovarjali o tem, da zahtevamo popolno fleksibilnost v tistih državah, ki se v tem trenutku soočajo s temi težavami, druge se verjetno še bodo. Uh, prosimo torej za več fleksibilnosti. Pomembno je, da se nekaj naučimo tudi iz tega predloga za Grčijo. Pri Grčiji smo rekli, da bomo sofinanciranje odpravili. Moja skupina ELS meni, da če je nujno, potem pripravite predlog, da se sofinanciranje odpravi do stopne 95 odstotkov. Nekatere države bodo še potrebovale pomoč, rekli ste, da imate na voljo 20 milijard. Če neka država podpira predloge, ne vem, zakaj ne bi mi tega podprli. Če bo potrebno, boste morali sprejeti dodatne ukrepe z področja odprave sofinanciranja. Včeraj smo obravnavali poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi z uspešnostjo javnih naročil. Vem, da delate na tem, ampak rezultati niso bili najboljši v teh štirih državah, ki smo jih preučili. Naslednjič, ko pridete, bi vas prosili, da prinesete konkreten dokument, zato da se pogovorimo o tej tematiki. Gre za ex ante pogojevanje, ki nam omogoča, da prekinemo tok denarja proti državam. želel bi si, da se tudi ta točka vrsti na dnevni red nekoč. Hvala lepa. Kadar se srečamo s komisarko, vedno pripravimo tudi tematike za naslednje srečanje. Gospa Skrel. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Dejansko Vam želim čestitati o 25. obletnici Interrega. Sama prihajam iz Saške, regija, ki se že od 90. let udeležuje v tem programu uh, čezmejnega sodelovanja. Saška je v primerjavi z uh, velikostjo regije, um, ima zelo dolgo mejo za Češko in Polsko. In uh, zelo dobro poznam probleme koli, uh, eh, ljudi v teh čezmejnih regijah. Zato se zahvaljujem vsem tistim državljanom in državljankam, ki so oživili to čezmejno sodelovanje, ki imajo recimo nemško, češke vrce, še preden smo imeli pogodbe o tem, še preden je bilo jasno, ali bodo dobili zavarovanje, če bodo potovali iz ene države v druge. Eh, potem reševalne službe so pomagale eh, tako na češkem, tako, na, tako v Nemčiji. Eh, vsi ti ljudje, so nam lahko zgled in nas opominjajo na to, da ne moremo vedno računati na državne pogodbe, zato da bi omogočili čezmejno sodelovanje. No, vse skupaj lahko povežemo tudi z razpravo, ki smo jo pravkar imeli s predstavnikom luksemburškega predsedstva. Če ne bi imeli takšnega sodelovanja, potem številne regije ne bi bile tako uspešne, kot so bile. In sedaj prošnja komisiji. Rekli ste, da boste vzpostavili delovno skupino za poenostavitev in uh, zniževanje administrativnih bremen v zvezi za strukturno politiko. Prosim, da najdete pot, kako pomagati zlasti majhnim. Eh, združenjem, majhnim skupnostim, treba je debirokratizirati to čezmejno sodelovanje. Nima smisla, da morajo za vsako obliko sodelovanja pisati dolge pogodbe. Ideja čezmejnega sodelovanja pogosto ne stane veliko denarja, zato bi morali razbremeniti administrativna bremena na tem področju, In res ni treba, da računsko sodišče pre, po, preveri vsak projekt, ki stane recimo 5000 evrov. To bi olajšalo čezmejno sodelovanje, njihovo delo, dobro človeško je, da se tu in tam zgodi tudi kakšna napaka, ampak nima smisla potem vsa računska sodišča jim skočijo za vrat in rečejo, vrnite nam ta denar, gre za osebni angažma ljudi. No, o beguncih sem že prej govorila, pozdravila bi eh, eh, dejstvo, če bi tukaj lahko bili bolj fleksibilni, zato da bi lahko bolje integrirali ljudi, ki prihajajo k nam, bolje bi jih morali eh, integrirati v naše regije, v skupnosti in če je možno, Eh, bi morali tukaj izkoristiti eh, strukturne sklade in sklade za razvoj podeželja in to na bolj fleksibilen način. Vse v naslednjih mesecih in letih. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod Tomašič. Hvala lepa. Vesela sem, da ste kot temeljni kamen pravzaprav predstavili vzpostavljanje zaupanja. Če ni zaupanja, ne moremo graditi ničesar. Prihajate iz postkomunistične države, tako kot jaz, zato boste verjetno razumeli moje naslednje vprašanje. V teh državah je žal veliko odvisno od tega, v kateri politični stranki si, katera politična stranka je na oblasti. Preglednost ni ravno odlika teh držav. Veliko stvari se dogaja. Kmetje, gospodarstveniki, ribiči, spohnimo pojma, kaj se dogaja ko pa se nekaj zgodi, smetano poberijo zgolj tisti, ki so blizu oblasti. Zato me zanima, če obstaja morda kakršnakoli institucija znotraj komisije, ki bo ponujala odgovore tem posameznikom. Oblast namreč tega ne bo storila. In pogosto se zgodi tudi, da če se posamezniki, ki niso del oblasti, obrnejo na komisijo, ne dobijo odgovorov. Veliko je posameznikov, ki želijo preglednost, ampak ne vedo, na koga naj se obrne za pomoč. Mr. Jakovčič. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Se bom oddaljil nekoliko od tega, kar je povedala gospa Tomašič, namreč sam sem del stranke, ki je v vladi. S kolegico Tomašič zelo dobro sodelujeva tudi na področju regionalnega razvoja. Sam se zelo zauzemam za program Interreg. Tako kot moji predhodni govorniki, imam tudi sam odlične osebne izkušnje z Interregom. Več kot 30 do 40 programov sem sam izvajal, ko sem bil župan oziroma predsednik Istrske regije. Naše sodelovanje z slovenskimi in italijanskimi partnerji je dejansko doprineslo k temu, da so se stvari zelo hitro, kakovostno in smotrno izpeljale v praksi. Zato bi vas res pozval k temu, da iz interega naredite instrument, s katerim boste lahko lažje delali v prihodnje, gospa komisarka. Bi imel pa še inovativno zamisel, morda ni ravno najnovejša, ampak vseeno. Pri čezmejnem sodelovanju bi morali razmišljati tudi o tem, kako povezati regije, ki se nahajajo v različnih državah in niso nujno sosednje regije. Tudi to vrstno regionalno sodelovanje je zanimivo, kajti s tem lahko spostavimo sodelovanje z državami izven Evropske unije, ki niso nujno evropske sosede, se pravi, gre za države in regije, ki so oddaljene na tisoče kilometrov ali več, morda še kakšna druga država vmes. Obstaja pa naprimer želja za sodelovanje s takšnimi državami. Mi smo se naprimer želeli povezati z različnimi državami in regijami, ki niso članice Evropske unije, nekatere države in regije so bile članice. Zato me zanima, ali bi bilo moč pripraviti neke vrste mehanizem, ki bi nam omogočil takšno sodelovanje, zdi se mi, da bi bilo takšne predloge smiselno podpreti. Kar zadeva makroregionalno sodelovanje. Na tem področju nas čaka še veliko dela, po mojem mnenju. Verjetno veste, gospa komisarka, da sem poročevalec za Jadransko-Jonsko strategijo Evropske unije. Kot poročevalec sem se znašel v zanimivih situacijah, opazil sem, kakšne razlike obstajajo tudi med nami v parlamentu. Zato bi bilo dobro, če bi dejansko vedeli, kakšne so naše ambicije, kakšni so naši cilji pri oblikovanju makroregij, kakšno vlogo lahko odigra parlament, kaj se od parlamenta pričakuje. Ko sem pripravljal to poročilo, o katerem bomo danes glasovali, sem ugotovil, da obstaja potreba potem, da pridobimo ustrezne podatke, na podlagi katerih bi lahko tudi bolj smotrno sprejemali odločitve. Tako da ne bo prišlo do prevelikega razlikovanja v naših stališčih, do česar je sedaj prišlo. Še zadnja pripomba, begunska kriza na Hrvaškem. Samo še par besed. Begunska kriza je prisotna na Hrvaškem. V zadnjih 24 urah je v Hrvaško stopilo 6000 beguncev. Na začetku so se stvari dobro odvijale pri nas, za razliko od drugih držav oziroma vsaj ene države, ki gradi bodečo ograjo, smo na Hrvaškem te begunce pričakali z veliko mero odprtih rok in pomoči humanitarne organizacije, policisti in vsi sodelujejo pri tem. Dejstvo pa je, da tega pritiska ne bomo zdržali, če nam komisija ne bo nemudoma pomagala. Zato vas prosim, da pozorno spremljate zadevo in da nam resnično ponudite pomoč. Situacija se lahko izmakne nadzoru, ogromno beguncev bo verjetno še prišlo v Hrvaško in takrat se lahko trend obrne in se pokaže tudi neprijetne plati. Hvala. Hvala lepa, gospod Omarže. Želite besedo? Gospa predsednica, hvala lepa. Gospa komisarka, seveda vsi želimo vse najboljše programu Interreg. No, vsakeč, ko nekomu voščimo, imamo občutek, da postanemo nekoliko žalostni. Zdi se mi, da je tudi Interreg žalosten, ko mu izrekamo čestitke. Predvsem zaradi tega, ker smo trenutno v Evropski uniji priča temu, da se ponovno gradijo zidovi. To pa je v nasprotju z duhom programa Interreg. Program Interreg je bil namenjen temu, da se odpravijo meje, da se podrajo zidovi, da se poseje seme sodelovanja med posameznimi regijami. Seveda moramo ustrezno oceniti situacijo v tem trenutku imamo krizo zaradi beguncev, to pa postavlja pod vprašaj tudi solidarnost na evropski ravni. V tem novem kontekstu, v tej novi situaciji bomo morali ta program še toliko bolj utrditi. Mislim, da bi morali to zelo jasno povedati. Program je bil zelo vizionarski, bil je zelo napreden. Če si pogledamo vse izzive, ki se danes postavljajo pred nas. Sami ste omenili naprimer podnebne spremembe, potem naravne katastrofe, izzivi z področja zdravja. Ugotavljamo, da vsi ti izzivi od nas zahtevajo, da podamo globalne odgovore. Globalne odgovore, ki bodo merodajni za več držav, več regij in tudi za celoten svet. Naslednja pripomba, ki jo imam, pa se nanaša na nekaj, o čemer smo se že prej pogovarjali. Kaj se dogaja z otoki, kaj se dogaja z ultrapernimi regijami. Tudi ta območja bi morala imeti možnost, da v celoti koristijo interreg ter čezmejno sodelovanje. Na zadnjih pogajanjih je res bil dosežen določen napredek, več fleksibilnosti, se je uvedlo, vendar se mi zdi, da bi morali iti še dlje. Na tem področju se nahaja še veliko potencijala, ki bi ga lahko izkoristili. Še čisto zadnja zadeva. V celoti se strinjam s kolegom Jakočičem, ki pravi, da bi danes morali preseči ta koncept sodelovanja zgolj med sosednjimi regijami, ki so tesno ena ob drugi, da bi morali spodbujati tudi regije, ki ne delijo nujno skupne meje. Hvala. Hvala lepa, gospa Vana. Hvala, gospod predsednica, gospod komesarka, hvala lepa za to, da ste večkrat zahtevali več Evrope, še posebej pri vprašanju beguncev smo sedaj na preizkušnji tudi za kohezijsko politiko je to pomembno. Kohezijska politika mora tukaj odigrati svojo vlogo, ne samo na področju teritorijalnega, ampak tudi socialnega sodelovanja. To je naš skupni cilj. Kar zadeva zamisli glede kohezijske politike, povedati moram, da mi ni všeč, da bi strukturne sklade uporabljali za mehanizme sankcij. To bi bila zloraba. Za mehanizme sankcij imamo ustrezne člene v pogodbi, naprimer sedmi člen. Kohezijska politika pa je namenjena teritorijalnem sodelovanju v Evropski uniji in podpori regiji, ne pa kot ne demoklejev meč nad eh, vladami. To sem želela jasno povedati. Mnogo bolj zanimiva zamisel mm, se mi zdi naslednja. Zanima me, kaj menite o tem namreč. Gospa Krel je o tem že govorila, gre za to, da bi strukturne sklade, regionalni sklad in socialni sklad izkoristili za to, da bi uvedli ukrepe za begunce na obmejnih območjih. To bi bilo zelo pomembno za nas in mislim, da bi to bil pomemben in velik prispevek eh, z naše strani za rešitev begunske krize vprašanje v zvezi z interregom, v zvezi kar z teritorijalnim sodelovanjem. To je seveda lep prikaz dodane vrednosti za Evropo in za evropejce. Zanima pa me, ali imate konkretne načrte za izboljšavo načela partnerstva pri uporabi čezmejnih programov. Naprimer, ne samo, da bi vključili lokalne in regionalne oblasti, ampak tudi socialne partnerje in civilno družbo. To je partnerstvo. In še zadnje vprašanje, finančni okvir. Proračun za teritorijalno sodelovanje je bil skrčen, zanima me, kako boste v prihodnosti poskrbeli, da bomo imeli dovolj denarja. Hvala. Hvala lepa, gospod Amato. Hvala lepa, gospa komisarka. Dobrodošli ponovni, ponovno v odboru. Sama se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Vana, bi pa nekoliko bolj podarila te partnerske sporazume. Vse uredbe iz obdobja 2014 do 2020, ki se nanašajo na strukturne investicijske sklade, navajajo, da to vrstno sodelovanje ni del partnerskih sporazumov, ampak te iste uredbe zahtevajo, da je partnerski sporazum tisti, ki mora dopustiti natančno opredeliti, kako se upadajo sporazume o teritorijalnem sodelovanju s tem programom. Ali ste v svojem generalnem direktoratu morda preverili, če se pojavijo kakšne koli težave zaradi tega usklajevanja? Kaj lahko storimo za to, da se ta okvir za usklajevanje izboljša? Upoštevati bi morali tudi socialne ter gospodarske partnerje iz posameznih udeleženih regij. Hvala. Thank you. Thank you Hvala lepa, drage kolegice in kolegi še enajst vas je prijavilo k besedi. Ja, gospod Manskur, ste na seznamu. Zato vas res prosim, da ste čim krajši. Vsak bo imel na voljo eno minuto za vprašanje, da bo komisarka lahko potem tudi odgovorila na vprašanja. Gospod Arimont. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka prihajam iz območja na meji in zato sem seveda velik zagovornik programa kot je Interreg. Še nekaj vam moram povedati in tukaj se strinjam z gospod Krel. Veliko tistih, ki vlagajo prošnje, se mi pritožuje, kajti ne morejo več sodelovati v teh programih, zato ker je upravno breme preveliko. To velja tudi za Interreg. Pač upravno breme je preveliko. Zanima me, kaj menite vi, da bi jaz lahko rekel tem ljudem, kdaj in kako se bodo spet lahko udeležili teh eh, projektov. Omenjali ste posvetovanje, ampak posvetovanje ne bodo dovolj, da bi ljudi spodbudili k temu, da bi še v tem obdobju sodelovali. Zanima me konkretno, kaj lahko naredimo za to, da bi majhnim skupnostim omogočili sodelovanje. Hvala. And... Hvala lepa, gospod Bogovič. Eh, dve vprašanje. Prvo vezano na begunsko krizo. Eh, podpiram razmišljanje našega koordinatorja, gospoda Valnisteroja, da bi podobno kot smo pri reševanju finančne krize v Grčiji, tudi za reševanje begunske krize poiskali učinkovite, hitre rešitve. Žal smo včasih, tudi sam sem bil župan, delali izmenjave na mejah z zelo prijetnimi projekti, danes je pa, ne vem, meja Slovenija-Hrvaška predmet begunske krize, tako kot so bile že vse druge meje ali komisija in tudi vi, kaj razmišljate v tej smeri. Na drugi, drugo vprašanje pa je vezano na jadransko-jonsko strategijo. Vemo, da so tu štiri države, ki še niso članice Evropske unije, ki se delujejo Bosna, Srbija, Črnagora, Albanija. E, zunaj tega kroga pa najbrž hodi v ta teritorijalni okvir so še Makedonija in Kosovo. In e, moje vprašanje gre v smeri, ali ocenjujete, da so predpristopne pomoči za te države iz tega e, Zahodnega Balkana dovolj velike in predvsem kakšen je vaš pogled na bodočo kohezijsko politiko, ali bodo te države tudi upravičene do takšnih kohezijskih sredstev, kot so bile države eh, zadnjih 10-12 držav, ki se je pridružila eh, Evropske unije. Thank you. The next question from... Hvala lepa, gospod Novakov. Thank you, chair. Hvala lepa, gospa predsednica. V obdobju 2017-2013 je Poljska financirala skoraj 6 tisoč projektov, čezmejnih projektov s pomočjo komisije. Večina projektov je bila v revnih regijah in tam je bilo tudi največ težav, ker te regije nimajo ustreznih administrativnih zmogljivosti, ker je veliko socialnih in gospodarskih težav. V romunskih in bolgarskih regijah imamo še eno težavo. Mi nismo del Schengna, kar pomeni, da je pretok omejen. Imamo pa tudi težave z razno raznimi postopki in upravnimi bremeni na obeh stranih meje. Tako da gre tu ponovno za poenostavitev. Zanima me, kako boste poenostavili te standardizirane postopke na obeh stranih meje, kjer obstajajo programi čezmenega sodelovanja. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospod Heckman pričakovati eh, za to. Hvala lepa. Prisrčna hvala za to razpravo o tej izjemno dragoceni pobudi. Samo 30 odstotkov prebivalcev obmejnih regij je sploh seznanjenih s tem virom financiranja strani Evropske unije. Kar je zanimivo. Mislim, da bi morali posredovati več informacij o programu Interreg. V srednji in vzhodnji Evropi so zelo slabo seznanjeni s tem projektom oziroma programom. Zanima me, če že imate na voljo kakšne rezultate glede uspešnosti čezmejnih programov. Zanima me tudi, kaj se dogaja z uredbo 1082 skozi nič 6. Tam piše, da bi lahko uporabili sredstva iz interega za oblikovanje čezmenjega sodelovanja med posameznimi regijami. Vem, da je situacija v številnih delih Evrope predvsej težavna. Vesel sem, da boste odpravili birokratske ovire. Me pa zanima, kako lahko poskrbimo za večjo uspešnost pri izvajanju tega programa. Morda bi bilo smiselno bolj zaupati vsem lokalnim in regionalnim akterjem, ki se s tem ukvarjajo na vsakodnevni osnovi. Lahko bi se povezali tudi z manjšimi združenji, delo pa bi lahko spremljali preko odborov za spremljanje, ki bi jih vzpostavljali, ali pa preko ministrstv. Poleg tega je veliko opazovalcev tudi iz Evropske komisije. Ti posamezniki tudi vedo najbolje, kako porabiti sredstva na učinkovit način, kako odpraviti ovire. Celoten postopek je zelo zapleten, traja ogromno časa in ljudje običajno izgubijo upanje in voljo, še preden se začne potem program izvajati. Zato bi Interreg moral to izboljšati. Mačaj. Hvala lepa. Naj vas spomnim, če se ne bomo držali dodeljenega časa, za komisarko ne bo ostalo dovolj časa. Gospod Valkarsel. Včer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovana komisarka, se bom držal časa, ki mi ga je dodelila predsednica, zato bom izpustil nekaj pripomb. 25. obletnico programa Interreg smo proslavili. Vemo, da je Interreg zelo pomemben za čezmejno sodelovanje. Trenutno se soočamo z migracijsko krizo, zato bom sam zastavil zgolj del vprašanj komisarki, del jih bom izpustil. Najprej, kakšno vlogo lahko odigrajo čezmejne regije v tej krizi? In drugo vprašanje, na kakšen način lahko uporabimo strukturne in socialne sklade za izboljšanje razmer? Hvala. Hvala lepa gospod Monskur. Merci. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Vesel sem, da smo slavili 25. obletnico Interrega. Sam sem imel določene funkcije na lokalni ravni, spremljal sem pomembne projekte ki so se izvajali na otoških območjih. Dve vprašanje imam. Prej ste povedali, da Interreg predstavlja zgolj 30 odstotkov kohezijske politike. Glede na to, koliko pozitivnega je prinesel ta program, ali načrtujete morda večjo operativnost pri porabi sredstev iz tega sklada? Potem imam pa še eno zamisel in me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Dobro bi bilo, če bi vsi ukrepe, ki jih izvajamo, bili namenjeni temu, da se spodbudi ta rast in zaposlovanje. Dobro je, da počnemo vse, kar počnemo. V tem trenutku se številne države članice in voditelji nahajajo v težavah, zato ker nimajo na voljo dovolj sredstev in ta sredstva ki sem jih omenil, bi lahko prispevala k oblikovanju politik, ki bi bile ugodne za naše teritorije. Hvala, gospod Etheridge. Hvala lepa. Kratek bom. Samo opaska v zvezi z vašim uvodnim govorom. Opažam, da gre pri tem programu za um, odpravljanje meja v Evropi in tako naprej in če se vsi s tem strinjajo lepo in prav. Ampak govorili ste tudi o bolnicah v čezmejnih regijah. Kakor veste, imamo v Združenem kraljestvu nacionalni zdravstven, zdravstveno službo. To je organizacija, ki ima ogromen proračun, veliko davko morajo Britance za to plačevati. Uh, Eh, veliko ljudi zaposluje, ampak če bi to bila čezmejna organizacija, potem bi njen strošek postal veliko breme. Ali eh, bi se Evropska unija strinjala tudi s takšno obliko čezmejnega sodelovanja? Hvala lepa. Gospod Blanko Lopez. Hvala lepa. tudi jaz pozdravljam to, da bi s pomočjo um, Ruskega sklada za razvoj reševali begunsko krizo. Um, želel pa bi spregovoriti o Galiciji, ki je španska obmejna regija na meji z uh, Portugalsko. Tam so evropski skladi zelo prizadevali k razvoju te regije, našega gospodarstva, gospodarski razvoj je bil zelo pospešen do začetka sedanje krize. Predvsem smo močno povezali uh, povezave med eh, posameznima regijama. Uh, no, uh, Ta sredstva naj bi sedaj prispevala k trajnostnemu zaposlovanju, razvoju in to je naša prednostna naloga. Visenega pomena je, da ta sredstva še naprej so namenjena zaposlovanju, rasti z. Uh, Eh, tudi spodbujanjem razvoja in inovacij. Sodelovanje med regijami mora veljati tudi za vse tiste situacije, ki de, vplivajo na plačilne sisteme, na enotni trg in na mobilnost ter temeljne svoboščine v Evropski uniji. Hvala lepa. Gospod eh, Žuaristi. Pronunciation don't worry. Thank you. Ja, dobro se zgovori moje ime. Hvala, gospa predsedujoča, gospa Kretu, lepo pozdravljeni. Eh, no, rekli ste, da so sosedje kot člani družine in to mi je bilo všeč v moji regiji, v Baski, je to resnica. Mi smo pravzaprav osebna, jezikovna, kulturna družina in nacionalna družina. Eh, čeprav nas eh, še vedno ločuje francosko-španska meja. No, omenili ste ovire, ki obstajajo pri čezmejnem sodelovanju, pravne ovire, administrativne ovire. Imamo že nekaj dobrih zgledov, ampak še vedno tukaj obstaja preveč ovir, tudi ne, recimo na področju zdravstva, kjer se zdi, da zadeve dobro delujejo, ampak na koncu uh, Eh, še vedno ni omogočeno čezmejno zdravstvo, kar bi se recimo želeli v naši regiji. Na koncu prejšnjega uh, obdobja um, smo uh, ugotovili, da je bilo črpanje izkazalo zelo dobro, to nas veseli, kajti to um, pripomore k čezmejnemu sodelovanju v naši, v naši regiji. No, e, zanima me, kako boste organizirali sedaj to e, posvetovanje z e, deležniki, kaj boste vi prispevali k temi posvetovanji in kakšno vlogo bi pri vsem skupaj imel Evropski parlament. Mi bomo prav gotovo poročali o tej vaši novi agendi in želimo si, da bi lahko razvili vse potencijale, ki jih ponuja čezmejno sodelovanje.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 Pri čezmejnem eh, sodelovanju je vprašanje okolja bistvenega pomena. Sodelovanje med regijami lahko zelo dobro deluje, vendar pa takoj, ko eh, pride do kakšnega problema, recimo onesnaženje rek, zraka, poplave, eh, torej za razno razne okoljske fenomene, je to lahko mm, škodljivo za čezmejno sodelovanje. Zanima me, kako bi lahko razmislili o skupnih pristopih k zaščiti okolja. To je namreč pri sodelovanju zelo pomembno. In še nekaj besed. Nekoliko me je sram današnjega glasovanja z vidika solidarnosti. Jaz sem bil eden izmed treh čeških eh, poslancev, ki so podprli predlog komisije. Zato se sramujem kajti pri kohezijski politiki gre tudi za odpravljanje ovir in spodbujanje solidarnosti v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Malečič. Hvala lepa. Dobrodošli, gospa komisarka. Um, ehm, prašala bi vas nekaj, kar se sama pogosto sprašujem v zvezi z teritorijalnim sodelovanjem. In sicer, kako bi lahko to sodelovanje postalo bolj, pri, bolj uh, uporabnikom prijazno, bolj končnim uh, uh, potrošnikom prijazno in sedaj bom opisala primer iz Karvaške. Torej, Interreg je eden izmed programov med številnimi programi evropskega teritorijalnega sodelovanja. Na Hrvaškem imamo pet čezmejnih programov, štiri transnacionalne in štiri interregionalne programe. Interregionalni uh, eh, sodelovanji so novi za naše um, uporabnike teh programov. Ko se pogovarjamo z končnimi uporabniki, uh, jih uh, takoj uh, na začetku skrbi, toliko je programov, toliko je dokumentov, sprememb, uh, da se vsega skupaj ustrašijo. Morda bi lahko tukaj zagotovili nekaj več koordinacije, nekaj eh, več poenotenja teh programov, tako da ne bi imeli toliko različnih programov. Hvala lepa za vsa vaša vprašanja in pripombe. Komisarka ima na voljo 10 ali 20 ali 12 minut za to, da na hitro poda svoje govore. Hvala lepa. Mislim, da je bila današnja razprava zelo pomembna. Na koncu bom podala svoj povzetek razprave. Zahvaljujem se vsem za vaše prispevke in vprašanja. In uh, lahko vam zagotovim, da bom upoštevala vse vaše pripombe. Najprej nekaj besed o teritorijalni koheziji. Popolnoma se strinjam. Vsi se moramo zavedati, da to ni enako kot teritorijalno sodelovanje v sedmem eh, okviru kohezijske politike eh, bomo skušali zagotoviti, da bomo upoštevali tudi vidik teritorijalne kohezije. No, eh, številni ste spregovorili tudi o beguncih, o prebežnikih in že v vodama sem povedala, da se moramo ukvarjati z to krizo. Mm, mislim, da imajo države članice dovolj fleksibilnosti, vsaj zakonodaja jim omogoča dovolj, dovolj fleksibilnosti. Vse skupaj pa je seveda odvisno od, eh, od eh, države same. V Italiji so recimo že črpali denar iz teh skladov za namestitev 100 eh, tisočih ljudi, Grčija pa tega recimo ni storila. Mi se osredotočamo na integracijo. Za svojimi sredstvi mm, naša sredstva niso namenjena posameznim manjšinam ali skupinam, beguncev. Mi želimo pomagati zapostavljenim območjem, kjer seveda, kamor seveda prihajajo tudi priseljenci. Še naprej si bomo prizadevali za to, da bodo države članice učinkovito črpale sklade, eh, tako eh, socialni sklad, kakor tudi sklad za razvoj podeželja, zato da bomo lahko podprli proces integracije na bolj učinkovit način. Če bodo države članice čutili potrebo potem, da spremenijo eh, te programe, pa to lahko naredijo, eh, pač odvisno od primera do primera. Eh, kot veste, imamo prioritete na področju sofinanciranja in nimamo posebnih prioritetnih programov. Države članice lahko dobijo sredstva za, tudi za programe, ki so namenjeni priseljencem ali beguncem um, lahko jim to sofinanciramo v višini 100 odstotkov. V tem trenutku torej lahko pomagamo državam članicam za nasveti, lahko jim povemo, kakšne programe je možno podpreti. In lahko vam zagotovim, da bomo hitro um, Eh, obravnavali prošnjo za spremembo teh programov, če bo države članice to želele. Eh, potem, eh, glede poročila računskega sodišča, prepričana sem, da bomo decembra, ko bomo govorili o razrešnici, razpravljali tudi o poročilu računskega sodišča. Komisija na računsko sodišče so, ima sa sicer skupen cilj, želimo spodbujati ehm, Eh, učinkovito in zakonito implementacijo kohezijske politike in ob tem želimo uh, eh, zarovati naš proračunski denar. Ampak uh, dobro, o tem se bomo pogovorili, ko bo računsko zrišče pripravilo vsa poročila o kohezijski politiki. Gospa Kril. Naj vam odgovorim v romunščini. Gospa Krel, popolnoma prav imate. Teritorijalno sodelovanje spreminja vsak dan posameznih državljanov, nihče tega ne izpodbija. Oprijemljive rezultate dosegamo z to vrstnim sodelovanjem, več bi morali govoriti o tem. Sama skušam obiskati čim večje število držav, zanima me, kako se izvajajo projekti. Bila sem v Frankfurtu, potem sem bila na francosko-nemški meji, tudi na drugih mejah. Ne smemo pozabiti na zgodovino. Sama sem imela v mislih naprimer tudi celotno zgodovinski vidik, koliko oseb je izgubilo svoje življenje prav na mejah. povsem običajno je, da državljani naprimer vsak dan prečkajo mejo, na meji med Polsko in Nemčijo gredo ljudje na obisk k prijateljem vsak dan ali pa delat, skratka so zelo mobilni. Glede poenostavitve občine so res pravzaprav dolžne sodelovati. Zmanjšati je treba upravno breme, ampak veliko je odvisno predvsem od tega, na kakšen način posamezni organi med seboj sodelujejo. Tudi države bi se morale bolj potruditi za to, da zadeve poenostavijo, izogniti bi se morale tem skušnjavam, da dodajajo nova pravila, nacionalna pravila. Obstaja možnost, da se stroški poenostavijo in znižajo upam, da bomo v naslednjem programskem obdobju sprejeli bolj enostavna pravila. Mislim, da bomo lahko od prihodnega leta naprej tudi že želi sadove. Zaupanje je pomembno. Države morajo zaupati druga drugi, ko med seboj sodelujejo. Gospa Tomašič je o tem govorila. Zaupanje je kritično, po mojem mnenju. prej smo govorili o rojstnodnevni torti in tudi v tem kontekstu je zaupanje pomembnejše. Več vprašanj se je nanašalo tudi na ulogo nevladnih organizacij. Organizacije civilne družbe so že vključile ne, v proces sprejemanja odločitev. Nekatere države enostavno nimajo te tradicije posvetovanja s civilno družbo, ampak mi pa povdarjamo ta vidik sodelovanja. Sprejemamo tudi vse pozitivne ukrepe v zvezi z makroregionalnimi strategijami, ki igrajo vse bolj pomembno vlogo. Na zahtevo držav članic smo to sprejeli, zdaj so države članice tiste, ki se morajo angažirati, ki morajo poskrbiti za izvajanje v praksi. Kar se tiče specifične situacije na Hrvaškem, res je, da se države članice v osrednji Evropi soočajo z novo situacijo. Pozdravljam civiliziran način, s katerim je Hrvaška sprijela prebežnike, ki so izgubili vse ki prihajajo v Evropo zato, da bi si izboljšali um, življenje. Solidarnost mora v Evropi postati eh, vsakodnevna beseda. Nikoli prej se nismo znašli v takšni situaciji. Um, Potem uh, govorili ste tudi o regijah, kjer obstajajo problemi uh, z. Uh, z prometom, z infrastrukturo, no ponekod, recimo v ultraperifernih regijah, pa takšne probleme imajo, torej za prometom, z infrastrukturami. Tudi ultri, ultraperiferne regije so del interrega in moramo jih obravnavati kot uh, vsako drugo regijo v Evropi. Kar se tiče vprašanja gospe Vana. Vsi veste, da so cilji kohezijske politike jasni. Razvoj gospodarstva, zmanjševanje razlik med regijami in mislim, da ne bi mogli tega uporabiti kot orožje proti državam članicam, ki včasih dvomijo v našo sposobnost oziva na aktualne probleme. države članice morajo najti rešitev za to novo situacijo. Eh, torej, eh, ko gre za uporabo teh skladov za reševanje krize za begunci, ne gre toliko za zakonodajni problem, kot za politični problem. Razmisliti moramo o tem, ali obstajajo pogoji za to, da bi lahko dobro uporabili te sklade tudi za te namene. Potem koordinacija je seveda pomembna v kohezijski politiki, tudi civilna družba, to je jasno. Nevladne organizacije morajo biti del odborov, ki odločajo o tem, kakšni programi kohezijske politike bodo sprejeti v obdobju 2014-2020. To je tudi moj osebni izziv eh, in eh, vsak dan si bom prizadevala za to, da bo to načelo spoštovano potem eh, v zvezi s, to, s tem posvetovanjem mislim, da je slabo, da tukaj ne govorimo toliko o spremembah, ki so jih prinesli, prinesli strukturni skladi, ne samo v čezmejnih regijah. V Grči recimo sem imela intervju z nekim novinarjem, In jasno sem povedala, da Grčija je jasno del Evropske unije. No, evropski skladi so seveda bili koristni ne samo za čezmejne regije, ampak smo za njimi financirali tudi recimo um, podzemno železnico v Atenah. Se pravi, v tem posvetovanju z deležniki moramo eh, jasno povedati, kakšne učinke povzročijo eh, strukturni skladi in drugi skladi, zlasti tistim, ki se vsak dan ukvarjajo s temi projekti. Kar se tiče čezmejnega sodelovanja med državami članicami in državami, ki niso članice Evropske unije. Eh, zlasti tukaj govorim o jadransko-jonski strategiji. No, na voljo pa imamo seveda tudi um, um, sredstva iz sklada za, za, za regionalni razvoj in imamo seveda tudi inštrumente sosedske politike. Zdaj, acolo administrat. Potem, manj razvite regije. Tukaj gre za začaran krok. Administrativne kapacitete tam niso dovolj razvite. Jaz sem že na začetku svojega mandata povedala, da so administrativne zmogljivosti pomembne tudi zato, da lahko ustrezno upravljajo sklade, ki so na voljo. Masi, ki je na voljo veliko sredstev iz skladov, ampak če, ne, če regije ne znajo poskrbeti za upravljanje s temi, s temi sredstvi, potem seveda ne morejo doseči želenega učinka. Gospod Manskur, vi ste govorili o proračunu. Države članice seveda odločajo o svojih proračunih. Mi pa se moramo sedaj ukvarjati predvsem z vprašanjem, kako doseči kar največji, največji učinek naših eh, evropskih skladov. Eh, opravičujem se, če sem predolga, ampak eh, moram odgovoriti na vsa vprašanja. Torej, kar se tiče te situacije na češko-slovaški meji, eh, nismo dovolj upoštevali vidik okolja v tem področju, komisar Vela in jaz si prizadevava za skupno rešitev in solidarnostno rešitev. Torej, v zadnjih 25 letih smo pri programu Interreg zelo spremenili mentaliteto v obmejnih regijah. Veliko je bilo dogovorov v čezmejnih regijah, uspeli smo odpraviti kar nekaj egoizma na vseh straneh. Um, to je zelo pomembna obletnica, 25. obletnica Interrega, to je pomemben datum, ki dokazuje, da smo sposobni najti rešitve za skupne izzive. Uh, ni um, vsak dan uh, tak, da bi praznovali 25. obletnico čezmejnega sodelovanja. Potem uh, sprejeli smo tudi številne operativne programe uh, čezmejnih regij, uh, tako znotraj Evropske unije, kako tudi na mejah, recimo z, uh, med Grčjo in Srbijo, med Mačarsko in Srbijo. Tukaj smo odobrili številne programe in eh, ti programi morajo biti tudi mm, precej vidni, kajti ukvarjamo se z pomembnimi eh, temami v regionalni politiki in eh, pomembna je seveda tudi vloga Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Vi imate veliko osebnih izkušenj, ki so prav tako pomembne pri našem delu in z skupnim delom komisije in Evropskega parlamenta, torej skupno delo Evropskega parlamenta in komisije je treba intenzivirati. Eh, zahvaljujem se vam za to razpravo in želim vam veliko uspeha pri nadaljem delu. Hvala lepa, hvala lepa za to razpravo, za vaše prispevke. Eh, in seveda je komisarka kadarkoli spet dobrodošla v našem odboru. Hvala lepa, spoštovani kolegi, narevali bomo ob tretji uri eh, z glasovanjem, prosim, prinesite za to svoje glasovalne kartice